na današnji seji tako predstavnike nacionalnih parlamentov, kot tudi moje kolege in kolegice poslance v Evropskem parlamentu. Danes je z nami 36 nacionalnih poslancev, 9 predsednikov in 3 podpredsedniki odborov, ki izhajajo 16 držav članic Evropske unije, 2 držav kandidatk za članstvo iz Črne Gore in Turčije ter tudi Norveško in Švico imamo v naši sredi. Danes bomo govorili o svežnju ukrepov za pametne meje in to je zelo pomembna tema, ki zahteva razpravo med nacionalnimi in evropskimi poslanci. Gre za evropski projekt, ampak upoštevati moramo različne razmere po državah članicah. Ti ukrepi bodo vplivali ne zgolj na evropski proračun, ampak tudi na nacionalne proračune. Današnja seja bo služila razpravi o vseh teh temah. Prosim vas, da izkoristite možnosti za razpravo tako tukaj v dvorani, kot tudi kasneje ob kozarcu eh, vina ali kakšne druge pijače po koncu seje. Sedaj bom besedo predala gospodu Lackovskisu, ki bo spregovoril v imenu predsedstva sveta. Izvolite. You, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Najprej bi se vam rad zahvalil za vabilo. Hvala, da ste nam dali, možno, dali možnost, da spregovorimo o naših nacionalnih izkušnjah pri upravljanju uh, eh, naših meja. Uh, in o svežnju ukrepov za pametne meje. Države članice, ki so se pridružile k šengenskemu območju, morajo izvajati ukrepe, ki izhajajo iz šengenskega območja. Odkar eh, se je šengensko območje na zadnje razširilo leta 2008, smo okrepili sistem, izboljšali nadzor. Države članice se danes soočajo številnimi izzivi pri upravljanju z mejami. Gre za vprašanje v povezavi z varnostjo, kakovostjo, eh, nadzorom mejnih točk in učinkovitosti osebja, ki tam dela. Ko govorimo o nadzoru meja, ponavadi razmišljamo o letališčih, ampak ne smemo pozabiti na druge meje, kopenske in eh, morske, ki zahtevajo različen pristop. Glede na mednarodne stike v Evropski uniji in eh, stike s tretjimi državami, vedno več ljudi prečka meje. Tudi sami ste se verjetno že soočili z dolgimi eh, vrstami na mejnem prehodu. Zagotoviti moramo dobre pogoje za vse tiste, ki imajo pravico prostega gibanja obenem pa se moramo osredotočiti na tiste, ki nezakonito prečkajo uh, meje. Latvija podpira uporabo najsodobnejših tehnologij, kjer so te potrebne in primerne. Pametne meje so pomembna pobuda, ki jo v tem trenutku potrebujemo. Izboljšati moramo nadzor meja, zagotoviti elektronsko registracijo uh, za primere kratkega bivanja in ustrezno identifikacijo tistih posameznikov, ki prečkajo ta pravila. Obene moramo s programov registriranih potnikov omogočiti lahko prečkanje meje tistim, ki so zaupanja vredni. Okrepiti moramo sam sistem, pohitriti postopke, uporabljati biometrijo in preveriti ustreznost tehničnih rešitev, ki jih uporabljamo ko se izvaja ta pilotni projekt, morata tako svet kot tudi Evropski parlament govoriti o vseh vprašanjih povezanih eh, s tem pilotnim projektom. Nov evropski sistem vstopa in izstopa mora temeljiti na izkušnjah, ki jih imamo s obsežnimi informacijskimi sistemi. Upoštevati moramo tudi mnenja držav članic v zvezi eh, z združljivostjo obstoječega sistema z novim sistemom. Naše izkušnje so pokazale, da je nacionalen sistem vstopa in izstopa potreben. Učinkovit je, zagotavlja nadzor meja, pa tudi podatke za organe pregona. Ko govorimo o pametnih mejah, je treba zagotoviti ravnoteže med poenostavljenim prečkanjem meja in varnostjo. Zagotoviti je treba tudi varstvo podatkov. Upam, da bo ta seja prispevala konstruktivnemu nadaljevanju našega dela in da bo spodbujala dialog med svetom in Evropskim parlamentom. Hvala. Latkos. Najlepša hvala, gospod Latskoskis. Sedaj bomo začeli s prvim delom današnje seje. Čaka nas prava politična razprava o pametnih mejah. Prišlo je do spremenjenega reda. Gospod Konzlovski se nam žal ne bo mogel pridružiti zaradi zdravstvenih razlogov. Zamenjala ga bo gospa Evika Silinja, ki je namestnica ministra za notranje zadeve eh, Latvije. Dobrodošla. V naši sredi bi rada pozdravila tudi komisarja Avramopolosa. Pozdravljam tudi oba poročevalca, Tanjo Fajon ki je poročevalka za program za registrirane potnike, in gospoda Diaza Demero, ki je poročevalec za sistem vstopa in izstopa. Najprej bomo prisluhnili poročevalcema, nato bomo nadaljevali s predsedstvom in s komisarjem. Tisti, ki želite, pre, želite prevzeti besedo tekom razprave, morate to čim prej eh, potrditi, tako da bomo lahko sestavili sezname govornikov nacionalni poslanci morate izpolniti formular za prošnjo za govor. To so formulari različnih barv in sicer rumene in rožnate barve. Rumena barva označuje formular za čas za govor za prvi krok razprave, rožnata pa za drugi krok razprave. Prosim vas torej, da izpolnite enega od teh formularjev tako da boste lahko zastavili svoje vprašanje. Osebje v dvorani bo te formularje zbralo in jih prineslo k predsedniškemu omizju. Evropski poslanci pa dvignite roke, kot ponavadi. Imeli bomo dve vprašanji nacionalnih poslancev, na to eno vprašanje evropskega poslanca in na to bomo ta postopek ponovili. Omejili bomo čas za govor, glede na to, koliko Eh, ljudi se bo prijavilo k besedi. Gospa Fajon, gospod Diaz de Mera, imata besedo za največ 15 minut. Kdo bo začel? Tanja? Thank you very, uh, thank you very much. Najlepša hvala. Hvala, gospa predsedujoča, za besedo. Najprej bi toplo pozdravila vse današnje goste. Komisar Avromopoulos, namestnica ministra, evropski poslanci in nacionalni poslanci. Pozdravljen tudi vsi ostali gosti in sodelujoči na današnji seji. V veliko veselje mi je, da lahko spregovorim na to pomembno temo. Sem ena od eh, poročevalcev pri svežnju ukrepov za pametne meje. Veseli me, da ta pomembna seja poteka v sodelovanju z vsemi vami, To je jasen dokaz tega, kako pomembna je evropska demokracija. Govorimo namreč o evropski zakonodaji, ki ni pomembna zgolj za nas, ampak za vsakršnega državljana, za vse državljane eh, Evropske unije. Ta seja nam daje še eno možnost, da odkrito razpravljamo o pomembnem in občutljivem zakonodajnem aktu, ki ga v Evropskem parlamentu obravnavamo že kar nekaj let. Potencialno bo imel ta akt ogromen vpliv na naše državljane, na temeljne pravice v Evropi, pa tudi na percepcijo Evropske unije zunaj naših meja. Tudi posledice za proračun bodo velike. Sprašujemo se seveda, kakšni bodo ti stroški. Če upoštevamo izvajanje eh, te zakonodaje v državah članicah, potem je dejstvo, da se moramo o teh stvarih pogovoriti eh, s poslanci iz nacionalnih parlamentov. Države članice bodo namreč tiste, ki bodo zakonodajo izvajale, ki bodo to breme prevzele na lastna pleča. To je neka dodana vrednost, vaše izkušnje, vaša dobra, dobra praksa je nekaj, kar nam bo pomagalo pri našem delu. Še enkrat bi se vam rada zahvalila za to, da ste prišli v našo sredo. Mislim, da je tukaj več kot 30 nacionalnih poslancev in poslank in to je še en znak, kako pomembna je ta tema. Na kratko bom spregovorila o programu za registrirane potnike. Sama sem eh, soporočevalka za to temo. Veseli me, da lahko eh, sodelujem z Augustinom eh, de Mero. Zaenkrat sva organizirala več sestankov tudi tukaj v parlamentu, pogovarjala sva se s strokovnjaki, sporočevalci v senci in tekom teh dveh dni vam bom, bova predstavila trenutne razmere. Kot sem dejala, sem torej poročevalka za program za registrirane potnike. Osnovni namen tega programa je olajšati prečkanje zunanjih meja Evropske unije za obiskovalce, državljane tretjih držav, ki pogosto potujejo v Evropsko unijo in ki bi jih preverili, še preden bi prispeli na mejo. V prvem krogu si bomo pobliže pogledali eno izmed najpomembnejših vprašanj, na katero moramo poiskati odgovor. Ali potrebujemo pametne meje v tem trenutku? v tem času. Kakšen je namen trenutnega sistema, trenutnega predloga in ali je ta predlog sorazmeren, glede na to, kakšen bo njegov učinek na državljane in na uh, tret, državljane tretjih držav. Si želimo Evrope, ki bo imela eh, visoke zidove, ali si želimo Evrope, ki spoštuje temeljne pravice, ki omogoča tiste osnovne svoboščine vsem. Predlog za pametne meje, ki ga imamo na mizi in pilotna faza, ki se je ravno kar eh, začela v 12 držav članicah, skrivata številna odprta vprašanja. Pred kratkim smo se pogovarjali s komisarjem tukaj v Evropskem parlamentu, ki nam je zagotovil, da bomo na mizo dobili revidiran zakonodajni predlog in to še do konca leta masovno zbiranje podatkov brez eh, razloga je nespremljivo in o tem se moramo pogovarjati. To so bistvena vprašanja, na katera moramo odgovoriti. Kako daleč lahko gremo, kar se tiče stroškov, kar se tiče dostopov do podatkov za organe pregona in kar se tiče samega zbiranja podatkov, kakšne podatke zbiramo. Od vas torej pričakujem vaše poglede na to zakonodajo. Kakšne izkušnje imate v nacionalnih sistemih? To me zanima. Danes so nas obvestili o začetku pilotnega projekta, ki se je začel v 12 državah članicah na 17 nacionalnih mejah, tako uh, kopenskih, morskih, kot tudi zračnih mejah poskušamo najti najboljše načine obravnave in zbiranja podatkov. To so vprašanja, ki jih še posebej pogosto obravnava odbor Libe Evropskem parlamentu. V preteklosti smo že prižgali rdečo luč predlogom takšne zakonodaje. Kakšne so razmere eh, trenutno na mejah, to nas zanima, kako se eh, programi razlikujejo med različnimi mejami in kakšne so možne rešitve. Zanima nas, kako delujejo obstoječi sistemi, na primer eh, šengenski informacijski sistem, vizumski informacijski sistem, Eurodac, kako lahko te sisteme v največji možni meri izkoristimo, preden bomo začeli izvajati in vzpostavljati nove predloge. Kolega Demera bo več povedal o sistemu vstopa in izstopa. Eh, zanima nas, če so sistemi, ki jih imamo sedaj na mizi, predlogi, ki jih imamo na mizi, so razmerni. Upamo, da bomo v naslednjih dveh dneh z vsemi gosti in strokovnjaki našli odgovore na ta vprašanja. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa še gospod Demera. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Kolegi in kolegice Evropskega parlamenta, kolegi in kolegice nacionalnih parlamentov predstavniki Črne gore, Turčije, Švice in Norveške, pozdravljeni in hvala eh, tebi, Tanja, za pomoč. Govorimo o 30 milijonih ljudi, ki prečkajo mejo, 76 milijonov Eh, jih bo čez nekaj let in če se želimo soočiti s temi novimi izzivi, potem potrebujemo orodja, s katerimi bomo lahko to naredili. Trenutni sistemi SIS-2 in VIS ne bodo dovolj. S temi sistemi ne bomo uspeli zagotoviti ustreznega upravljanja eh, meja. Še posebej glede na vedno večje število potnikov. imamo tudi eh, različne sporazume za odpravo eh, vizumov, naprimer za nekatere države na Balkanu, eh, za Maroko in tako dalje. In tudi zaradi tega bomo prisiljeni sprejeti nove odločitve. Potrebujemo sistem pametnih meja. To seveda ni neka nova razprava, kot je dejala Tanja. Vse skupaj se vrača v leto 2008. Eh, komisija je takrat v sporočilu predlagala sistem vstopa in izstopa, za katerega sem poročevalec jaz. Takrat so bile pripravljene različne študije. Upravljanje meja je zelo kompleksno delo in sistemi se po državah članicah razlikujejo. Naša dožnost je, da na vse te izzive odgovorimo z novimi zakonodajnimi predlogi. Vzpostavitev šengenskega območja, svoboda gibanja, vse to je eden izmed največjih evropskih dosežkov. Okrepiti moramo te dosežke, ne pa, da jih vržemo v koš za smeti. Izboljšati moramo obstoječe sisteme, tudi sprememba zakonika v šengenskih mejah je na pravi poti. Govorimo tudi o neregularnih migracijah. Govorimo o trgovini z belim blagom, o eh, različnih kaznjivih dejanjih, o terorizmu. potrebujemo rešitve za to, da bomo lahko izračunali, kako dolgo nekdo eh, ostane v Evropske unije, potrebujemo elektronske rešitve. Trenutno nimamo nekih zanesljivih orodi, s katerimi bi lahko ugotovili, če je državljan tretje države v šengenskem območju predolgo. Ravno zato moramo še naprej razvijati vse instrumente, ki izhajajo iz 77. Eh, člena pogodbe. To znanje moramo prenesti v prakso, izboljšati upravljanje meja na kraju samem. Nobena država članica tega ne more narediti sama, nobena država članica se ne more proti nezakonitim eh, migracijam in terorizmu boriti sama. Nekatere države že imajo sisteme vstopa in izstopa, ampak ti se med sabo razlikujejo. Tudi vprašanje hrambe podatkov je zelo pomembna tema. In eh, pravila za hrambo podatkov so v različnih državah različna. Ravno zato moramo vzpostaviti enoten evropski sistem vstopa in izstopa. Kot smo dejali, obstaja dejanska potreba po takšnem sistemu. Ampak tudi dvomo je veliko, kot je dejala Tanja. Vprašanja povezana s proračunom, ni dovolj jasnosti, na to dostop do podatkov za organe pregona v državah članicah, vse to je še nejasno. Komisija je dejala, da bodo najprej e, stekle e, pripravljalne faze, najprej pilotna. Eh, oziroma najprej tehnična študija, na to pa pilotna študija, pilotni projekt. Agencija EULISA bo nadzorovala slednjo in eh, z nami je tudi direktor te agencije. Komisija je dejala tudi, da bo pripravila revidiran zakonodajni predlog najkasneje do leta 2016. Pri tem bodo črpali sklepci skupaj prišli. Mislim, da je sedaj napočil skrajni čas, da o teh stvarih govorimo poglobljeno. Pilotni projekt lahko zaenkrat pustimo na strani, zdi pa se mi, da je dobro razmisliti o prihodnjem revidiranem zakonodajnem predlogu. Pogovarjati se moramo o zakonodajnem svežnju, še posebej o tistih elementih, ki ne bodo predmet študije v tesni fazi poskrbeti moramo za medinstitucionalni dialog. Še posebej pri temah, ki so pomembne za ta parlament, naprimer varstvo podatkov in dostop za organe pregona. Govoriti moramo tudi o odpravi sistema uh, žigov v potnih listih. Sam se ne bom spuščal v tehnične podrobnosti, naprimer, ne bom govoril o podatkih, ki bi jih morali zbirati in o tako imenovanih um, pospeševalcih, accelerators. Vse to bo obravnaval drugi krok razprave. Na tem mestu bi rad dejal zgolj, da mora biti učinek za potnika čim manjši. Zaščititi je treba državljanske svoboščine in čas uh, ki ga preživimo čakajoč na mejah, moramo skrajšati. Morda bi lahko odpravili eh, nekatere določbe pri zbiranju eh, podatkov. Izkoristiti bi morali SIS-2, VIS, eh, uporabiti biometrične podatke, ampak pri tem čakamo na rezultat pilotnega projekta upamo, da bodo dokazi pokazali, da gremo v pravo smer. Na letališču Šipol na nizozemskem smo že ugotovili, da bi lahko uporabljali tudi sistem skeniranja eh, šarenice. Identificirati moramo eh, naše cilje, kateri so primarni in kateri so sekundarni. Govoriti moramo tudi o boju proti terorizmu in organiziranemu kriminalu. Tukaj ne gre za izjave z moje strani, ampak za teme, ki jih moramo tekom današnje seje obravnavati. Od tega je namreč odvisno, kakšne podatke bo sistem zbiral. Od tega je odvisno, kako dolgo bomo podatke hranili. Moji kolegi in kolegice poznajo moje stališča. Če si želimo najboljšega rezultata, potem moramo v največji možni meri uporabljati vse instrumente, ki jih sistem nudi. Določene tehnične možnosti imamo na voljo, naš glavni cilj pa je, da omogočimo ustrezno prečkanje meja za zakonite potnike in da se borimo proti nezakonitemu uh, priseljevanju in prečkanju meja. Skupaj se moramo boriti proti Eh, skupnim izzivom, kot je naprimer terorizem in organizirani kriminal. Brez dvoma pa nas čaka poglobljena razprava na te teme jutri. Želel sem zgolj izpostaviti moje stališča, ki pa jih kolegi in kolegice že tako ali tako dobro poznajo. Kar se tiče varstva podatkov in obdelave podatkov, eh, tukaj se ne bom spuščal v podrobnosti. So pa to teme, kjer ne bomo odnehali. Veliko se moramo naučiti iz preteklih izkušenj iz sistema SIS-2, ne smemo narediti enakih napak, kot smo jih storili v preteklosti. Parlament bo kot eh, proračunski organ spremljal izvajanje tega sistema. Seveda je treba proračunske postavke čim bolje izkoristiti. Pregledali bomo tehnično arhitekturo tega sistema in poskušali ugotoviti, kakšen sistem je najboljši, dva ločena sistema ali pa en eh, enoten sistem. Pogledati si moramo, kako zapleteni so ti sistemi in kako vplivajo na naš eh, proračun. Interoperabilnost je brez dvoma ključnega pomena. Racionalno moramo izkoristiti obstoječe delujoče sisteme v državah člana, članicah in sisteme na evropski ravni. Na ta način lahko izboljšamo učinkovitost našega dela. Pobliže si moramo pogledati tudi vpliv teh sistemov drug na drugega. Zagotoviti moramo koordinacijo med vsemi sistemi, ki so nastali v šengenskem območju le tako lahko zagotovimo učinkovito in celovito upravljanje na mejah. Naj ponovim, spremljati moramo proračun tekom celotnega zakonodajnega postopka. Ta zakonodajni svežen je izjemno ambiciozen. Lahko bi revolucioniral upravljanje šengenskega območja. Analizirati moramo tehnične vidike, ki so izjemno zapleteni, kot je dejala kolegica gospa Fajon. Vabimo vse goste, vse poslance, da sodelujejo v tej razpravi. Imajo namreč številne izkušnje. Izvolite. Merci, Najlepša hvala, gospod Diaz de Mera. Sedaj pa gospa Silinja, namestnica ministra za notranje zadeve v Latviji. Izvolite. Madam Chair, honorable members, cenjeni deputati, sadr bi bere Evropske. Gospa predsedujoča, gospe in gospodje poslanci in poslanke, sodelovanje med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti je pomembna prednostna naloga našega predsedstva. Spoštovati moramo interese državljanja Evropske unije. Upamo, da bomo v teh dveh dneh poiskali odgovore na vprašanja povezana s sistemom vstopa in izstopa in s programom za registriranje potnike. Upam, da bomo spodbujali tudi dialog med svetom in Evropskim parlamentom pri razvoju pametnih meja. Šengensko območje je en izmed največjih dosežkov Evropske unije. Tudi naši državljani se tega zavedajo. Izboljševanje tega sistema je naša prioriteta. Najti moramo rešitve za obstoječe izzive in upamo, da bo svežen ukrepov za pametne meje postal del tega sistema v prihodnosti nočemo, da bi ljudje predolgo oziroma dlje čakali na uh, eh, menjih prehodih. Ravno zato potrebujemo učinkovite ukrepe. Latijsko predsedstvo se zaveda sodobne tehnologije, ki jo imamo na mizi. Seveda pa to ni dovolj, spoštovati moramo temeljne pravice in varstvo podatkov. Države članice se ne bodo mogle Eh, s temi izzivi vedno višjega števila potnikov soočiti zgolj tako, da bi povečale število osebja, ki dela na mejah. Trenutno nimamo sistema, ki bi nam omogočil eh, uvid v to, kdaj je nek potnik eh, vstopil in kdaj izstopil iz šengenskega območja. Trenutno nam te informacije dajo zgolj žigi v potnih listih državljani tretjih držav lahko v Evropski uniji preživijo zgolj omejeno število dni. Prihaja tudi do ponarejanja potnih listin. Izboljšati moramo upravljanje na mejah, tako da bomo lahko poiskali tiste, ki kršijo pravila vstopa in izstopa. Pomembno je, da zagotovimo informacije o osebju, ki bo vedelo točno, koliko časa lahko nekdo preživi v šengenskem območju. Izboljšati moramo sam postopek prečkanja meja in izboljšati možnosti za identifikacijo tistih, ki eh, so kršili pravila izboljšati moramo tudi sistem za potnike vredne zaupanja. Sistem vstopa in izstopa in program za registrirane potnike lahko veliko doprineseta k izboljšavi sistema za vse potnike. Študija, ki jo je komisija predstavila oktobra, nudi odgovore na tehnična vprašanja. Sedaj bomo te možnosti, ki so na mizi, preizkusili tudi v praksi. Pri tem postopku sodeluje tudi agencija EULISA. Zahvaljujemo se državam, ki so se odločile za pilotni projekt in ki so pripravljene ta pilotni projekt izvajati na lasnih mejah. Še vedno pa potrebujemo odgovore na številna eh, druga odprta vprašanja, naprimer eh, pospeševanje postopkov na mejah, uporaba biometričnih podatkov in tako naprej. Podarila bi tudi, da je italijansko predsedstvo zagotovilo upoštevanje stališča Evropskega parlamenta. To odražajo smernice, ki jih je potrdil Koreber lani. Nacionalni organi za varstvo podatkov in Evropski nadzornik za varstvo podatkov bodo prav tako sodelovali v tem procesu. Ta proces je treba dopolniti študijo kakovosti eh, potnikov in osebja na mejah. Prizadevati si moramo za čim boljše rezultate. Poleg pilotnega projekta bo latvijsko predsedstvo še naprej delalo na tistih vprašanjih, ki jih izpostavlja študija, ki pa niso povezana s pilotnim projektom. Govorili bomo naprimer o posledicah, ki potnika doletijo, če potna listina nima ustreznih oznak na to vprašanja eh, dostopa do podatkov za organe eh, pregona, na to prenehanje delovanja določenega sistema in tako naprej. Večina držav članic je želela omogočiti dostop za organe pregona. Seveda pa to ni glavni cilj sistema vstopa in izstopa. To je lahko zgolj cilj eh, sekundarne narave. Če želimo omogočiti organom pregona dostop do teh podatkov, potrebujemo zelo stroge pogoje za to. Nekatere države že imajo takšne nacionalne sisteme, ampak nažalost v okviru medsebojnega sodelovanja ne moremo vedno uporabljati vseh teh sistemov v eh, polni meri. Še posebej, ko gre za primer nekoga, ki je predolgo v šengenskem območju. Če nekdo eh, zapusti državo oziroma šengensko območje skozi državo, v katero ni vstopil, je težko ugotoviti, eh, če je kršil pravila ali ne. To so torej nekatere teme, o katerih se bomo pogovarjali. 21. januarja je minister za notranje zadeve potrdil, da je latvijsko predsedstvo pripravljeno sodelovati z Evropskim parlamentom in z odborom Libe tekom izvajanja pilotnega projekta želi predsedstvo še naprej sodelovati s poročevalci še naprej želimo iskati rešitve za politična vprašanja. Želimo si čim boljših rešitev za pametne meje. Razmisliti moramo tudi o predlogu gospoda Morajesa glede organizacije uh, tripartitnega sestanka. Hvala. Merci, Najlepša hvala, gospa Silinja gospod Avramopoulos, se upravičujem, tole bi želela povedati. Nacionalni poslanci in poslanke, kot sem dejala v začetku, vas prosim, da izpolnite rumeni formular, če želite sodelovati v razpravi. Sedaj pa imam to čas, da predam besedo komisarju Avramopoulosu, ki je eh, komisar za vprašanje priseljevanja, eh, notranjih zadev in državljanstva. Izvolite. Hvala lepa, Iljana. Spoštovani evropski poslanci in poslanci nacionalnih parlamentov. Najprej hvala, da ste mi dali danes priložnost, da skupaj z vami razmišljam o tej zelo pomembni temi. To pa so pametne meje. Razmišljali bomo tudi o potrebi, da posodobimo upravljanje z mejami. Prvič imamo priložnost, da tako podrobno spregovorimo o tem izzivu. Želim se zahvaliti predsedujoči in sekretarjatu odbora Libe, latvijskemu predsedstvu ter tudi našim poročevalcem, gospe Fajon in gospodu Diaz de Meri. Hvala za vajno zauzetost pri zelo pomembni temi. Današnje predstavitve kažejo, da je input Evropskega parlamenta ključnega pomena pri skupnih prizadevanjih, da bi ustvarili sistem pametnih meja, ki bo izpolnil svoje cilje in ponudil pravo vrednost za denar. Kot so že prejšnji govorci povedali, smo v zelo posebni fazi na ravni institucij, ko smo pravzaprav med dvema fazama. Lahko bi rekli, da je to obdobje mogoče tudi izrabiti, da poglobimo se to sedanjo razpravo. Prvotni zakonodajni predlogi o pametnih mejah so vzbudili več tehničnih, političnih in stroškovnih vprašanj, tako na ravni Evropskega parlamenta kot tudi sveta. Kot sem že najavil, gre tu tako za tehnično študijo, kot izzive oziroma izide poskusne faze skupaj z rezultati razprave z vami. Vse to bo tudi input za nov zakonodajni predlog, ki upam, da ga bom lahko predstavil čim prej najkasneje leta 2016. Na ta isti datum bo komisija umaknila svoj predlog iz leta 2013. Ko smo pregledovali naše predloge, smo se zavedli, da moramo ponovno pogledati širše vprašanje. Vprašanje, ki ga obravnavamo tudi danes. Zakaj sploh potrebujemo pametne meje? kaj želimo doseči z njimi. In ali so res vredne tega denarja? Današnja realnost je ta, da se države članice srečujejo s težavami pri obvladovanju tokov potnikov na mejah in pri izpolnjevanju obveznosti, ki jih določa šengenski zakonik. To še zlasti velja, ko govorimo o državljanih tretjih držav. Na mejah je potrebno preverjati pristnost in veljavnost potnih listin. Preverjati je treba tudi, ali ima nekdo vizum, če je to potrebno. Potem namen in pogoje nameravanega bivanja in tudi, ali obstaja v sistemu SIS kako pozorilo. Ocenjujemo, da je leta 2014 bilo približno 200 milijonov prečkan meja, kjer je šlo za državljane tretjih držav, ki so bodi si prihajali ali odhajali iz EU. Pričakujemo, da se bo to število še povečalo v prihodnem desetletju. Sin sicer za vsaj še dodatnih 100 milijonov. To pa seveda predstavlja ogromno breme za infrastrukturo in tudi za človeške vire na naših zunanjih mejah. Ne gre zgolj za to, da obvladujemo številke, gre tudi za to, kakšna je kakovost naših pregledov na meji. V sedanjem sistemu 200 milijonov prečkan meja pomeni, da je nekdo, ki nadzira mejo, 200 milijonov krat moral dati žiku potno listino. In danes vidimo, da se predvsem ročno izvaja to, da se vnaša žik, prevera veljavnost in, in preračunava trajanje bivanja. Žigi so pogosto težko brljivi in v vsakem primeru velja, da se ta informacija nikjer ne vodi. Države šengenskega območja plus eh, Združeno kraljestvo imajo svoje nacionalne vstopno istome sisteme, zlasti na vzhodni meji, pa tudi portugalskem in Cipru. Gre za nacionalne vstopno istopne sisteme, ki pa med seboj niso povezani. Če nek potnik vstopa na šengensko območje preko ene od držav članic in zapušča šengensko območje preko druge države članice, ni nobenega ujemanja informacij med obema sistemoma. Med nacionalnimi sistemi pa seveda obstajajo tudi razlike. Recimo, Razlike so v tem, kateri podatki se zbirajo in koliko časa se hranijo. Sedanji sistem ni neučinkovit in ne tako uspešen, kot bi lahko bil. In zato to, da ne bi ničesar naredili, ni pravi odgovor. Meje moramo izboljšati in s pomočjo tehnologije lahko meje naredimo tudi pametnejše. Alternativa bi bile daljše vrste na mejnih prehodih ali pa zaposlovanje dodatnih kadrov. Zdi pa se, da nobena od teh možnosti ni nespremljiva in neizvedljiva. Sistem pametnih meja s sistematičnim beleženjem vseh tistih, ki prihajajo in odhajajo, predvideva avtomatiziran sistem. Potrebujemo tak sistem in zato je preizkusna faza tako zelo pomembna. Zato, da bi na čim hitrejši način čim bolj skrajšali čas prehajanja meje. Z vzpostavitvijo šengenskega sistema pametnih meja bo Evropa dobila veliko večjo vrednost za velike količine denarja, ki jih tako Evropa kot države članice že namenjajo za upravljanje meja. Namesto, da bi zaposlovali še več policistov na mejah, bi lahko okrepili druge funkcije, recimo azil. Končni cilj sistema pametnih meja je spodbujati mobilnost med Evropsko unijo in tretjimi državami v varnem okolju in sicer tako, da bi omogočili in pospešili prehajanje meja za regularne potnike, torej tiste, ki imajo vse veljavne dokumente. Obenem pa želimo biti bolj učinkoviti pri prepoznavanju tistih, ki ne spoštujejo pogojev bivanja. Pametne meje bi tako lahko prispevale k temu, da bi Evropa bila varnejša in še bolj odprta. Evropa naj bo privlačna destinacija za turiste, za poslovneže in vse ostale potnike. Pametne meje bi omogočile tudi učinkovitejšo politiko EU pri odkrivanju tistih, ki trgujejo z ljudmi. Konsolidiranje podatkov glede prekoračenega časa bivanja bi nam tudi lahko pomagalo izboljšati našo politiko. Pri podatkih o vstopu in izstopu vidimo, da recimo, lahko prihaja, da prekoračujejo čas bivanja državljani določene države. To je pomemben podatek in to bi lahko vplivalo tudi na vizumske eh, politike v odnosu do določene države. Prav tako je zelo pomembna naša politika vračanja in ponovnega sprejema rad bi se dotaknil še drugih pomembnih vprašanj. Države članice so prepričane, da bi pametne meje lahko predstavljale orodje, ki bi pomagali organom odkrivanja in preprečevanja. Naj bom zelo jasen. Komisija še ni sprejela nobene odločitve še vedno tehtamo vse argumente in tudi možnost dostopa za organe odkrivanja in preprečevanja. To bo tudi ena glavnih tem pri oceni učinka. Danes bom zelo pozorno prisluhnil vsem argumentom in veselim se že, da bomo nadaljevali tudi v prihodnih tednih in mesecih. Pri oceni učinka glede predloga iz leta 2013 je komisija ugotovila, da bi podatke iz sistema vstopa in izstopa lahko uporabili organi odkrivanja in preprečevanja pri boju zoper teroristična dejanja, in druga huda kazniva dejanja, in to v konkretnih primerjih, tako kot orodje za prepoznavanje identitete, kot tudi pri odkrivanju kaznivih dejanj. Komisija je vedno bila mnenja, da v tem trenutku še ni dovolj dokazov glede nujnosti in sorazmernosti omogočanja dostopa organom odkrivanja in preprečevanja do takih podatkov. Prav tako moramo poznati tudi sodbo, ki se nanaša na hrambo podatkov. Če bi kdajkoli odobrili dostop za organe odkrivanja in preprečevanja, bi potrebovali ustrezne varovalke, ki bi jih morali unesti, zato da bi zadostili in spoštovali sodbo sodišča. Seveda pa gre tu tudi za širša, splošnejša vprašanja. Kot veste, poteka tudi zelo pomembno strokovno delo, o katerem več govora v naslednjem delu sestanka. Gre za vprašanja, kot se recimo, kakšne bi bile posledice ukinitve uporabe žigov in kaj bi se zgodilo, če bi recimo nek nov uveden sistem nenadoma ne bil več na voljo. Potrebno je vzpostaviti dialog med komisijo in civilno družbo. Potrebno je vključiti operaterje, prevoznike, tudi evropskega nadzornika za varstvo podatkov. Vključiti je treba države članice, ki imajo izkušnje s svojimi nacionalnimi sistemi. Treba se je pogovarjati s tretjimi državami. Izid vseh teh pobud in izmenjav pa mora prispevati pri pripravi nove ocene učinka in novega zakonodajnega predloga, za katerega upam, kot sem dejal, da vam bom, bom lahko predstavil v prvih mesecih leta 2016. Današnji sestanek je zelo pomemben korak v tem procesu sodelovanja. Sam si želim nadaljne in poglobljene razprave z vami. Upam tudi, da bomo skupaj z poročevalcema lahko ugotovili še več dejstev na kraju samem. Proces smo začeli, želim vam uspešno nadaljevanje procesa. Želim vam in nam uspešno delo danes in v prihodnje. Kot sem že dejal, mi je žal, ker bom moral k malu oditi, vendar pa naš direktor, ki pozna tematiko, oziroma naša direktorica, ki pozna tematiko, bo tudi lahko odgovorila na vsa vprašanja, ki bi jih utegnili imeti. V procesu priprave novih predlogov pa sem prepričan, da bo še veliko možnosti za pogovor z vami. Hvala lepa. Hvala, gospod komisar. Če imate še nekaj časa, lahko prisluhnite prvim vprašanjem. V vsakem primeru pa hvala za odeležbo. Še enkrat pravila. Imamo dve vprašanji nacionalnega poslanca ali poslanke, na to pa eno vprašanje evropskega poslanca ali poslanke. Najprej gospod Sed Paras, upam, da sem pravilno izgovorila to ime gospod je podpredsednik odbora za pravne zadeve v Litvi. Izvolite. Izvolite. Hvala lepa. bolj kot vprašanje imam pravzaprav pripombo. Litva je zelo hvaležna Evropski komisiji za predlog glede svežnja pametnih meja. Želimo povedati, da ta problem zelo dobro poznamo in Litva je že od samega začetka podpirala to pobudo. Pripričani smo, da je neizogibno, da čim prej začnemo uporabljati pametno tehnologijo pri obvladovanju meja. Če želimo varnost in če po drugi strani želimo zagotoviti tudi to, da bodo postopki pri prehajanju meja prijazni in hitri, potem je to nujno. Kot rečeno, tokovi potnikov se povečujejo in samo s pametnimi rešitvami in tehnologijami se bomo lahko odzvali na izzive, s katerimi se soočamo. To je inštrument, ki nam bo tudi pomagal pri boju zoper nezakonito priseljevanje. Litva ima dolgo mejo za Belorusijo, Rusijo, prav tako imamo tranzitni koridor do območja Kaliningrada. Litva je med 13 državami, ki imajo svoj lasten sistem vstopanja in izstopanja. To je zelo dragocen sistem, ampak tudi kot je komisija povedala, znotraj šengenskega območja in Litva je članica šengenskega območja, lahko državljani tretjih držav vstopajo v eni državi, izstopajo pa v drugi. Ujemanja pa tu ni, zato bi bilo potrebno povezati sisteme. Tudi namestnik ministra iz Latvije je povedal, da je zelo pomembno, da povežemo tudi meje po kopnem morju in zraku. dejstvo je tudi, da moramo vedeti, da se je danes položaj spremenil. V preteklosti je bila ideja, izhodišče povsem drugačno. Zato potrebujemo kompatibilnost različnih sistemov. To pa seveda pomeni tudi določene finančne posledice. Zato podpiramo uvedbo vstopno-istopnega sistema in programa za registrirane potnikov. Menimo, da je treba izvajanje eh, teh sistemov pospešiti. Rezultate pa pričakujemo v čim krajšem času. Hvala. Ah, Najlepša hvala. Drugo vprašanje oziroma drugi komentar. Gospa Kati Rikling iz Švice izvolite. Hvala lepa. Drage kolegice in kolegi, prihajam iz Švice, dela šengenskega sistema. Švica je mnenja, da bi moral biti prvi cilj sistema vstopanja in izstopanja učinkovito obvladovanje zonanih meja s preverjanjem vstopa in izstopa tretjih, državljanov tretjih držav. Kot je že povedala delovna skupina za meje leta 2014, moramo omogočiti dostop organom odkrivanja in preprečevanja ampak to mora biti drugi sekundarni cilj. Pri tem moramo upoštevati tudi izkušnje s sistemom VIS. Švica se strinja s poročevalcema odbora Libe, da je potrebno zagotoviti ustrezno raven varovanja podatkov in da je to treba upoštevati tudi pri direktivah RTP in EES. Zdaj pa bo nadaljeval moj kolega Kasis. Hvala. Glede zbiranja podatkov je treba upoštevati načelo sorazmernosti in potrebnosti. Tudi v direktivah glede vstopno-izstopnega sistema in programa za registriranje potnikov. Zato pozdravljamo vse predloge, ki upoštevajo ta načela, da bi zagotovili čim večjo učinkovitost vstopno-izstopnega sistema, menimo, da bi morali že od začetka zbirati biometrične podatke oziroma, da bi morala obstajati možnost postopnega uvajanja. Brez biometričnih podatkov bo nemogoče doseči namen sistema EES. Kar pa zadeva program za registriranje potnikov oziroma RTP, še čakamo analizo pilotne faze. Ko bomo dobili rezultate pilotne faze, se bomo lahko odločiti, ali lahko podpremo alternativni predlog, tako da bi sistem RTP uporabljal biometrične podatke iz sistemov VIS in e EES. Dovolite mi, da postavim še vprašanje. Švica ugotavlja, da namerava komisija septembra letos dati nove predloge. Kakšno je mnenje odbora Libe glede te pobude komisije? Kakšno je mnenje drugih držav članic? Hvala lepa. Hvala. Gospod, nisem slišala vašega imena, ampak se prav. Sedaj pa bom besedo predala gospodu Koelju, ki je naš kolega iz skupine ELS in se ukvarja z vprašanjem šengenskega območja in varnosti na mejah. Izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Strinjam se z idejami, ki so jih predstavili nekateri prejšnji govorci. In tudi s tem, da je šengensko območje in prosto gibanje eden največjih dosežkov Evropske unije. Ravno zato bi morali sodelovati Evropski parlament in nacionalni parlamenti, kajti gre za vprašanje zaupanja, ki je zelo pomembno pri upravljanju meja. Želim se zahvaliti poročevalcema, gospodu Diazu Dameri in Tani Fajon. Tri vprašanja imam. Prvo vprašanje je na men. Najprej nam mora biti jasno, kakšen je namen tega sistema. V prvotnem predlogu Evropske komisije je bil namen ta, da bi bolje nadzorovali tiste, ki prekoračijo čas bivanja. Slišali smo tudi, kakšno je bilo mnenje latvijskega predsedstva. Evropska unija trenutno nima usklajenega pristopa k temu vprašanju. Govorimo torej o usklajenem sistemu in tu skupne politike nimamo. Po drugi strani pa moramo vedeti, da razmišljamo o tem, da bi pravzaprav odpravili sistem, po katerem nadzorujemo samo 25 odstotkov prehajanj meja. Zdaj sprašujem, ali že v celoti izrabljamo orodja, ki so nam zdaj na voljo, ali ta orodja uporabljamo dovolj dobro. Sistem SIS še vedno ni dosegal svojega celotnega potencijala. Menim, da bi najprej morali oceniti potencijal obeh obstoječih sistemov, to pa sta VIS in SIS. In moje vprašanje so stroški. Gospod Diazdemera je dejal, da bi se morali spomniti nauka iz sistema SIS-2. Prvi nauk je, da ne moremo sprejeti tega, da so bili stroški v končni fazi pri sistemu SIS-2 osemkrat višji od predvidenih. ne moremo sprejeti tega, da se predvidijo stroški na neki ravni, potem so pa stroški osemkrat ali pa le petkrat ali pa le dvakrat višji od predvidenih. Tanja Fajon se je dotaknila tudi tega. Evropski parlament in nacionalni parlamenti bi tudi tu morali delati skupaj, kajti v končni fazi moramo oceniti, kakšni bodo končni stroški in s tem bom tudi zaključil, predvideti moramo denar, ki bi ga morali vložiti in na tej osnovi se lahko odločimo, ali, denar, ali bi ta denar upravičeno naložili in ali bi na ta način dobili informacije, ki opravičujejo tak strošek. Hvala, gospod Koeljo. Sedaj pa gospod Kraskala, upam, da sem pravilno izgovorila to ime. Iz Polske. Wszystkie były bardzo interesujące. Hvala lepa. Vse, kar smo do zdaj slišali, je bilo zelo zanimivo in eh, nobenega dvoma ni, da tak sistem Evropska unija nujno potrebuje. Če si pogledamo statistične podatke o priseljevanju, 4 milijone nezakonitih priseljencev. Pol milijona samo v zadnjem letu. Zato potrebujemo sistem, ki bo stroškovno učinkovit. In postopki morajo biti čim bolj enostavni. Seveda pa tudi potnikov ta sistem ne sme preveč obremenjevati. Kako lahko to dosežemo? Sistem mora biti kompleksen. Zato moramo povezati tako sistem za registriranje potnikov kot vstopno-izstopni sistem. Za razliko od Evropske komisije pa menim, da moramo vse vidike, boj proti terorizmu um, in za izpolnitev vseh ostalih namenov potrebujemo dostop za organe odkrivanja in preprečevanja ne moremo um, kupiti Mercedesa v zimi in se poleti ovesti, da potrebujemo klimo v tem avtomobilu. Države članice so različno prizadete zaradi nezakonitih prehajanj meja. Seveda so številke, je število prehodov različno. Ponekod so potrebni dodatni kadri, zato potrebujemo čim bolj prožen sistem. Poprašal bi še o stroških, kako se bodo delili stroški med komisijo in med proračuni posameznih držav. In še nekaj, kaj pa, če bi sistem odpovedal? Zgodi se včasih, da se vsak elektronski sistem lahko obesi, potem bi morali imeti neko alternativo. Uh, Uh, Zdaj pa gospod Ovidju iz Romunskega senata, podpredsednik odbora, izvolite. Uh, Najlepša hvala. Romunija ima kar nekaj zunanjih meja in mora skrbeti za šengensko območje. Po našem mnenju je ideja o pametnih mejah dobra. Je pa seveda jasno, da se ne smemo preveč podrediti političnim kriterijem, ki niso vedno pravilni. Biti moramo namreč objektivni in ta sistem mora začeti delovati čim prej. Hvala. Uh, you, video, now... Hvala, gospod Ovidijo. In sedaj gospa Sipel, ki je članica Evropskega parlamenta in je koordinatorka z, u, za skupino socialistov v odboru Leve. Prosim. Uh, Najlepša hvala. Glede na daljne razprave bi rada nakazala nekaj smernic, pa zastavila tudi nekaj vprašanj. Vprašanja se predvsem nanašajo na vprašanje, zakaj sistem potrebujemo. Zagotovo ga ne potrebujemo glede na stroške in glede na obseg dela, zato da bi se izognili samo predalgim čakalnim vrstam. To bi bil sicer dober stranski pozitivni učinek, ni pa to glavni argument za vzpostavitev novega sistema. Dober argument eh, so tudi osebe, ki presežejo dovoljenje obdobje bivanja. Tu, tu pa nismo ugotovili, kakšen bi bil potencial zmanjšanja tovrstnih oseb, ki presežejo dovoljeno bivanje. Ni ocene, ali bi ta argument upravičeval nov sistem. Uporaba biometričnih eh, podatkov tudi ni dokazano ukrep za varnejše meje. V zadnjih mesecih smo slišali kar nekaj ocen, tudi praktični poskusi so bili izvedeni. Mm, glede tega, kako enostavno je mm, ponarediti prsne otise ali kako enostavno lahko prevaramo sistem za prepoznavanje obrazov. Gospod Diaz de Mera je spregovoril tudi o drugih sistemih, naprimer o sistemu SIS. Dejal je, da morda ti sistemi niso dovoljšni za ustrezen nadzor temu sicer ne želim izredno oporekati, ampak ravno sistemi, kot so SIS, vidimo, da so sistemi, ki jih države članice ne uporabljajo vedno najbolj učinkovito. Tako da se zastavlja vprašanje, če načrtujemo nov stroškovno obsežen sistem, ali ga bodo države članice ustrezno uporabljale in so sploh zmožne uporabljati to vršne sisteme. Potem se zastavljajo tudi um, povezave z več kot 200 drugimi ukrepi nadzora, zato da bi zagotovili učinkovito delovanje sistemov. Poleg tega se zastavlja vprašanje, kdo naj bo tisti, ki lahko hitro preide mejo. To naj bi bili poslovni potniki, ki lahko brez dodatnih uh, kontrol prej prehajajo čez mejo. In tu si lahko zastavimo vprašanje, ali je res vsak poslovni potnik um, dobro nameren in ga ni treba dodatno preverjati. Seveda se upravičeno pojavljajo pomisleki, vsi poslovni potniki morda nimajo najboljših namenov. Poleg tega, kaj se zgodi, ko sistem krši moje pravice, ali lahko sprožim tožbo, ali lahko zahtevam finančno nadomestilo, če mi na primer vstop v šengensko območje ni zakonito dovoljen. Tako da se zastavlja kar nekaj vprašanj. Tudi vprašanje glede dostopa do sistemov strani organov pregona. Tudi to je kritično vprašanje. Tu gre za nezakonito migracijo in tudi za kazniva denjanja. In te pojme sedaj včasih neopravičeno mešamo, mečemo v isti koš. Če bi se organi pregona želeli udeležiti sodelovanja pri teh sistemih, bi bilo treba se vprašati tudi, v katerih primerjih je to upravičeno. Kdaj se lahko zahteva po izvedbe v sistemu strani organov pregona? Tu gre za vprašanja dostopa do centralnega sistema in eh, za vprašanja posredovanja podatkov. In mislim, da se bomo s temi vprašanji še kar nekaj časa ukvarjali. Veliko vprašanj si zahtavili, Jan Birgit. Hvala. Naslednji kolega iz Marte pa je gospod Zamit. Uh, eh, <clears throat> Ivana, se bladu bi uvet ne diskutu sujet importanti hafna, uli jol otna mil vincini, mista ne referi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 Mislil sem, da je malteščina na voljo. Sorry, Mr. Zami. That's okay, that's all right. Se opravičujemo, gospod Zami. Kot rečeno, razpravljamo o zelo pomembni temi, ki se dotika številih načel, katera zagotavljamo. In v primeru države, kot je Malta, govorimo o temi, ki se nas neposredno zadeva. Preprosto zaradi tega, ker smo država, ki je v šengenskem območju mejna država. Smo na zunajnih meja Evropske unije in tu gre za vprašanja, ki se nas vsekakor zadevajo. Ta vprašanja pa so seveda pomembna za vse države Evropske unije. Mi imamo lasten sistem vstopa in izstopa, ki zbira alfanumerične podatke o potnikih. Za namene naše države je to zelo pomemben sistem vsekakor olajšuje potovanje za potnike. Nedavno pa se je, so se pojavljala vprašanja glede usklajevanja podatkov, ko gre za podatke, ki jih naprimer prejmemo na Malti, ko v to državo vstopi državljani iz trete države, ki pa na to zapustijo območje v drugi državi. Tako da bi moralo biti možno usklajevati to vrstne nabore podatkov. Kot je upravičeno izpostavil komisar in kot smo slišali tudi v drugih pripombah, je sedaj pravi čas, da bi na pravi način uporabili nove tehnologije za to, da bi olajšali prehode čez mejo. Z vidika Evropske unije, ki pozdravlja potnike, ne bi bilo dobro, če bi vzpostavili sistem, ki bi bil tako restriktivan, da bi dajal vtis, da smo bolj eh, trdnjava, kakor pa Unija, ki je odprta tudi do drugih. In še zadnja pripomba, ne glede na to, kakšne odločitve bomo sprejeli, jih moramo sprejeti v luči vrednot, ki jih cenimo. Uh, Med drugim gre tu za načela iz drugega člena pogodba, ki jo gre za spoštovanje človekovega dostojanstva, za svobodo, demokracijo, enakopravnost, vladavino prava in spoštovanje človekovih pravic. To omenjam zaradi tega, ker hramba podatkov, zajemanje podatkov in uporaba novih tehnologij predstavljajo nove priložnosti, pa tudi potencijalna tveganja glede vprašanj eh, zasebnosti in človeškega dostojanstva zadevnih oseb. Tako da vsi postopki, ki jih bomo sprejeli, morajo poštevati tudi te vidike. Hvala. Hvala. In še zadnje vprašanje strani nacionalnih eh, parlamentov, gospod eh, Dinčer iz Turškega parlamenta. Najlepša hvala, gospod predsedujoča, spoštovani poslanci in poslanke. Hvala za povabilo in eh, lepo zdrav. Dovolite mi, da se dotaknem direktive iz leta 2015, številka nječez 15 in dokumenta SIS2 eh, oziroma sistema SIS2. Glede na trenutno veljavne sisteme, lahko rečem, da tudi mi podpiramo zamisel o pametnih mejah. podatki, ki jih vsebujejo potni listi, niso več dovolj za upravljanje z mejami. Ravno zato so biometrični podatki tako pomembni. Lahko uporabimo naprimer tudi eh, obrazne podatke ljudi. Primerjamo lahko fotografije, ki jih imamo v podatkovnih bazah in tako najdemo določeno osebo. O teh stvarih moramo torej razpravljati. Še eno veliko težavo imamo in to je ponarejanje potnih listin. Boriti se moramo proti tovrstnemu kriminalu in s pomočjo biometričnih podatkov, s pomočjo prstnih otisov lahko to naredimo. Po našem mnenju je skeniranje obraznih podatkov, naprimer, eh, dobra ideja. Na našem letališču v Istanbulu smo že vzpostavili takšen sistem oduzema prstnih otisov in eh, primerjanja obrazov na fotografijah. Sodelovanje med eh, različnimi sistemi upravljanja zmeja mi je, dobro, je dobra ideja, pri tem eh, je treba seveda vzpostaviti ustrezno platformo. Kar se tiče svežnja ukrepov za pametne meje, bo takšen sistem verjetno olajšal življenje številnih ljudi, naprimer poslovnežev in eh, študentov, raziskovalcev, akademikov, ki želijo potovati v države članice Evropske unije. Izpostaviti je treba tudi sodelovanje med eh, Evropsko unijo, njenimi državami članicami in eh, tretjimi državami. Na osnovi takšnega sodelovanja moramo narediti korak eh, naprej. Prva faza je že stekla in sprožiti je treba nadaljne korake pri tem sodelovanju. naše sodelovanje mora temeljiti tudi na sodelovanju s Frontexom. Sto pet milijonov evrov sredstev je bilo vloženih v vzhodno mejo Turčije. Prvi dve fazi projekta sta se končali. in eh, določene regije smo lahko na tem področju deminirali, odpravili smo eh, težave na teh območjih in sprejeli določene ukrepe. Poleg tega bomo v sodelovanju z organi pregona in eh, različnimi ministrstvi ter eh, drugimi organi, ki skrbijo za vprašanje priseljevanja in varnosti, predstavili različne možnosti sodelovanja. Spet gre za celovito upravljanje z mejami. Podpiramo te zamisli. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa gospa Rosenberg, ki prihaja iz ELS. Izvolite. Najlepša hvala, predsedujoča. Tudi jaz bi se rada zahvalila članom nacionalnih delegacij držav članic um, za današnjo prisotnost. Hvala tudi poročevalcema, gospe Fajon in gospodu Diasu Demeri za izvrstni poročili. Kaže, da smo na podlagi tovrstnih sestankov upravili dobro delo. Hvala tudi namestnici ministra in komisarju, ki je nažalost že moral oditi. Sama bi k temu, kar smo že slišali, dodala še par misli in rada bi se dotaknila tega, kar je dejal gospod Koeljo. Vem, da je sam zelo dejaven na tem področju. Zelo nas torej zanima, kako se bomo lotili te zakonodaje, kam bo usmerjena, ali želimo bolje zaščititi naše, zadnje, naše zunanje meje in če da, kaj se je v zadnjih letih eh, spremenilo na tem področju. Seveda je prišlo do sprememb eh, zaradi sprememb, ki jih vidimo v sosednjih državah, ko pride do sprememb v sosednjih državah se povečajo tudi migracijski tokovi. To je torej ena od sprememb, do katerih je prišlo. Drugo pomembno vprašanje pa je terorizem in način, na katerega delujejo organizirane kriminalne družbe. Tu gre tudi za čezmejna kriminalna dejanja. Poznamo kriminalne združbe, ki delujejo čez mejno, so zelo dejavne in težko jih je nadzirati. Gre torej mm, za dva usporedna dialoga, če tako rečem, na podlagi tega, kar sta povedala poročevalca. Po eni strani gre za vprašanje stroškov glede mm, sistema za upravljanje zunanjih šengenskih meja, To je torej eno izmed vprašanj, o katerih je treba spregovoriti. Mislim, da lahko v to vključimo tudi tehnokrate, ki so strokovnjaki na področju stroškov. In druga sporedna razprava pa je, kako Evropski parlament pri teh vprašanjih eh, stopa v dialog z nacionalnimi parlamenti. Zakaj to omenjam? Ko smo oblikovali poročila je treba upoštevati različne nacionalne zakonodaje. Prihaja do velikih razlik med državami članicami. Obstaja sicer skupno izhodišče, ko gre naprimer za zaščito osebnih podatkov, prihaja pa tudi do drugih sprememb. Zagotoviti je treba varstvo podatkov, ki se zbirajo prek to vrstnih sistemov. Treba se odločiti, kdo bo zbiral podatke, kako jih bomo zbirali in kakšno bo obdobje hrambe. Treba je sprejeti dogovor glede hrambe podatkov, zato da zaščitimo državljanske svoboščine pri razpravi o tovrstnih vprašanjih bo treba upoštevati tudi to, kar je dejala gospa Fajonova. Omenila je, da ima 12 držav članic že pilotne projekte, tako da si bo treba pogledati te pilotne projekte in ugotovitve teh pregledov upoštevati tudi v naših nadaljnih razpravah. Mislim, da do institucionalnih razhajanj sicer ne bo prišlo, bo pa prišlo do sprememb oziroma do razlik pri samem eh, izvajanju. Naj povem tudi, da ko se bomo lotevali to vrstnih razprav, glavno vprašanje ne bo povezano samo z dejstvom, da želimo odpirati svoje, mne, svoje meje, temveč tudi to, da si želimo nadzora na lastnih mejah, vendar pa s tem ne želimo zapirati Evrope in zapirati naših meja. V preteklih letih je pač prišlo do sprememb, zaradi katerega bo treba revidirati naš eh, sistem varstva zunanih meja. In eh, tu je govora o nezakonitih migracijah. Mislim, da je zelo pomembno, da spremljamo pojav nezakonitih migracij. Seveda pa je treba tako zagotoviti tudi zakonito priseljevanje, ker tako lahko zapolnimo prosta delovna mesta, kajti primankuje nam nekaterih ključnih veščin. Hvala. Eržan. Hvala, gospa Osenberg. Drugih uh, rumenih formularjev nisem dobila, tako da bom veselo sedaj prejela gospe Gomeš. Ask, um... Najlepša hvala. Komisijo in eh, naša poročevalca bi rada povprašala po nečem, kar eh, pride pred tehničnimi vidiki delovanja sistema. In potem, ko smo se odločili glede namena sistema in glede vprašanj sorozmernosti. Mislim, da se zelo osredotočamo na migrante, na prihode oziroma pritoke revnih migrantov. Ampak kako pa je s tistimi bogatimi migranti, ki so pogosto vir financiranja terorizma in kaznjivih eh, dejavnosti? Treba je razmisliti o svežnju, o pametnih mejah in razmisliti tudi o situacijah, ki, za katere vemo, da v Evropo prinašajo kriminal. Tu imam v mislih sistem zlatega vizumskega sistema, ki ga je predlagala komisija, ampak to ima veliko posledic tudi v kontekstu pametnih meja, kaj ti, tisti, ki imajo dovoljenja za bivanje, bodo seveda imeli tudi status pogostnih potnikov. Treba je razmisliti tudi o posledicah um, tega, kaj se bo zgodilo v primeru tekmovanja za to vrstne zlate vizume. In eh, to bo morda tudi vir za um, vnos eh, organiziranega kriminala v Evropo. In nadaljni element, eh, ki se je pokazal pri našem pregledu mm, opozoril CIE, ko gre na primer za civilne, zasebne polete v Evropsko unijo, ko gre za osebe, ki prihajajo prek tovrstnih letov v Evropsko unijo, ugotavljamo, da je kontrola dokaj omejena, v nekaterih primerjih je celo ni. Posledice za zaščito meja torej so, če nekdo ni podvržen eh, nadzoru, če v Evropo pride prek eh, zasebnega leta. Ponovno tu govorim o bogatih eh, državljanih. Tu je spet treba razmisliti o posledicah na svežen za pametne meje. To sta torej tudi dva pomisleka, ki se pojavita, predne začnemo razmišljati o usmerjenosti tega novega snežnja za pametne meje in o stroških. Hvala. Hvala. Sedaj pa kot zadnji še gospod Melo, prav tako evropski poslanec. Najlepša hvala za besedo rad bi podprl to pobudo za pametne meje. Menim, da je to primerna pobuda. V današnjem času se seveda soočamo s terorizmom, to je trenutno realna grožnja. Portugalska trenutno razmišlja o novem sistemu vstopa in izstopa za državljanje tretjih držav. In Portugalska je primer pogosta država vstopa, tudi mi imamo zunanjo evropsko mejo. Dosedajni stari sistem želimo prilagoditi, spremeniti in nadomestiti z bolj aktualnim sistemom. Tako da naj bi odpravili mm, stari sistem žegosanja potnih listov. S tem ne moremo preprečevati terorizma. Pogosto v tovrstnih razpravah upozarjamo na zaščito podatkov. Seveda je treba varovati podatke posameznih oseb, ampak zaščita zasebnega življenja ni izključna norma. Sam sem pravnik in številni pravniki tu govorijo o konfliktu interesov. Ko pride do konflikta interesov, je treba najti uravnoteženo rešitev. V tem primeru je treba izbrati pravo, ki je manj omejujoče. V preteklem letu smo izdali 16 milijonov začasnih um, vizumov. Poleg tega smo več kot uh, 2000 osebam zavrnili vstop in približno pri 900 teh osebah smo ugotovili poneverjene osebne potne listine. Če si pogledamo številke za vračanje, ugotovimo, da je stopnja vračana 80 odstotna. Od 4000 eh, eh, tovrstnih eh, vračanj oziroma od 8 tisoč vračanj smo jih izvedli 4 tisoč. Poleg tega ugotavljamo v primeru potnikov, da gre večinoma za dobronamerne potnike, ki prihajajo v državo za namene študija, naprimer. En odstotek um, potnikov pa ima slabe namene in v to vrstnih primerjih je treba ukrepati. Izpostavi bi še nekaj vprašanj, ki se mi zdijo ključnega pomena. Najprej, novi šengenski zakonik ne predvideva nikakršnega registra v nevezavi na meje. Še naprej je govora o žigih um, za ugotavljanje vstopa in izstopa iz šengenskega sistema. Poleg tega me zanima, ali na mejnih prehodnih točkah res predvidevamo kontrolo pri v, prihodu, ne pri izstopu. Tako bi namreč lahko spodkopali sistem vstopa in izstopa. Potem ne se dotaknem še nacionalnih sistemov in prekoračitvi dovoljenega bivanja na podlagi vizuma. Zdi se, da trenutni ukrepi ne bodo zdržali vode, ker trenutno nimamo možnosti premerjava v sistemu vstopa in izstopa med posameznimi državami članicami. Če nekdo vstopi v eni državi članici, izstopi pa v drugi, potem nimamo možnosti primerjanja datumov prihoda in odhoda. Rad bi torej, da nekoliko osvetlite te elemente. Vse te pomisleke je treba upoštevati, so pa to, je pa novi svežen skakor dobra novica v teh težavnih časih. Hvala. Hvala, gospa Majer je prosila za besedo, izvolite. Hvala, hvala predsedujoča. Preden lahko spregovorimo o pametnih mejah, je najprej treba imeti meje trenutno nimamo trnjave Evrope. Zunanje meje vidimo so luknjaste, v mestnih meja med državami članicami pa sploh ni. Sedaj pa je govora o tem, kako se lotiti nezakonitih migracij in terorizma. Tako da naj zastavim vprašanje za komisijo. Ali mislite, da teroristi, ki prepotujejo na tisoče kilometrov za to, da bi prišli v Evropsko unijo, da jih bodo pač odvrnili ti novi elektronični ti novi elektronski sistemi na naših zunanjih mejah. Hvala. Hvala. Gospa Majer, sedaj pa imamo nekaj minut za to, da naš poročevalca odgovorita na vaše vprašanja. Gospa Fajon in gospod Diaz de Mera, izvolite. Thank you, thank you, chair, thank you. Hvala, predsedajoča, in najlepša hvala vsem za zelo dragocene prispevke ko sem vam prisluhnila, sem prišla do dodatnih sklepov. Spomnila sem se dodatnih elementov, ki bi jih rada ponovno omenila oziroma podarila. Najprej, terorizem je resna grožnja, s tem se strinjam. Zagotovo se vsi strinjamo, da je treba zagotoviti varne evropske meje. Vendar ali trenutno že obsto, o, izkoriščamo obstoječe sisteme, kot je dejal gospod Koeljo, ali res do popolni meri uporabljamo sistema VIS in SIS. Ali bomo tudi ustrezno izvajali nove sisteme, ki se predlagajo. Treba se vprašati, kaj je glavni namen pametnih meja. Zakaj smo v prvotnem predlogu govorili o olajševanju. Sedaj pa države članice razpravljajo o dostopu do teh podatkov strani organov pregona. Kakšen bo torej nov predlog komisije? Moj glavni pomislek je nespremenjen in to je tudi vprašanje za komisijo. V Evropskem parlamentu smo ubrali nekatere korake. Države članice so zelo dejavne, tudi predsedstvo sveta je zelo dejavno. In še enkrat smo prisluhnili komisarju, ki je dejal, da bo komisija objavila nov predlog um, v začetku prihodnega leta. Tako da se lahko vprašamo, kaj bo v tem novem predlogu, kaj lahko ukrenemo do tedaj, ko bo umaknen stari predlog in predstavljen nov bo stari predlog do tedaj torej veljav, tako da tu zadeve še niso popolnoma jasne. V 12 državah članicah trenutno poteka pilotna faza. Na 17 mejnih prehodih sedaj testiramo, ali bi imeli 8 um, prstnih otisov ali samo 4, ali bi upoštevali posnetke obrazov in podobno. Pripravlja se tudi končno poročilo in kar nekaj denarja je že bilo vloženega v projekt. Na podlagi teh podatkov bo na to komisija predložila nov predlog in res vas pozivam, da bi ustrezno razpravo vodili tudi v nacionalnih parlamentih. Veliko relevantnih eh, vprašanj ste namreč danes izpostavili. Gre za uravnoteženost stroškov in eh, uravnoteženost glede učinkovitosti. Ali želimo vse, ki vstopajo prek eh, naših zunanjih meja, obravnavati kot potencijalne osumljence. Ana je izpostavila vprašanje terorizma in vsa to vrstna vprašanja nas zadevajo. V Evropi sprejemamo številne ukrepe in ne bi rada videla, da bi se prenagnili in sprejeli nove ukrepe, ne da bi upoštevali ravnotežje glede načela svobode gibanja, ki smo ga vzpostavili Evropski uniji. Gre za vprašanje, koliko želimo porabiti za vzpostavitev novega sistema, pri čemer pa niti starih sistemov ne izkoriščamo do popolnosti. To so torej nekatere pripombe, ki sem jih želela izpostaviti in to so tudi vprašanja za komisijo in za predsedstvo. Hvala, gospod Diaz de Mera. Eh, no Hvala, predsedujoča. Če dovolite, se bom odzval kar um, na vsa vprašanja naenkrat v bloku. Izpostavil bi glavne točke, ki so se ponavljale v teh pripombah. 13 uh, oseb je spregovorilo, večinoma je šlo za predstavnike nacionalnih parlamentov in nekaj predstavnikov Evropskega parlamenta. Uh, Izmed evropskih poslancev so spregovorili trije mm, državljani Portugalske, kar um, kaže na to, kako zelo jih zadeva ta tema in kako dobro smo zastopani tu v parlamentu. Poglejmo si torej kje smo sedaj? Sedaj obravnavamo star predlog, ki je bil tarča številnih kritik v preteklosti. Predvsem zaradi tega, ker cilji niso bili jasno opredeljeni. Brez jasne opredelitve ciljev je težko govoriti o učinkih, ki bodo znašli več kot eh, milijon evrov. Evropska unija in tudi Evropski parlament bi imel radi rad eh, večjo ulogo kot so zakonodajalec pri tem eh, svežnju za pametne meje. Glede svežnja pa o pametnih mejah smo pripravili tri poročila. Komisija pa je sedaj dejala, da bo pripravila um, nov predlog, um, potem ko je pač preučila tehnično poročilo, ki znaša več kot 600 strani in potem, ko bo prejela poročilo o pilotni fazi. Kaj želiva torej povedati stanjo kot glavna soporočevalca? Pravimo, da, pravimo, da preden uh, bo podana novi predlog v letu 2016, da se sliši glas parlamenta, tudi glas nacionalnih parlamentov mora biti slišan in to je izhodišče. Več to vrstnih zasedanj bi morali imeti, ki bodo priložnost za to, da slišimo tudi glasove nacionalnih parlamentov. Kaj želiva izpostaviti stanjo? Uh, Treba je zagotoviti ustrezno razpravo o teh vprašanjih tudi v okviru odborov nacionalnih parlamentov, da ne bo komisija sprejela novega predloga, ne da bi upoštevala mnenje parlamenta. Vsak zakonodajni predlog mora tako ali tako v postopku soodločanja biti predložen tudi parlamentu, parlamentu in svetu. Naj se dotaknem naslednje točke, ki ste jo izpostavili. Ne smemo zamenjevati različnih ciljev. In eh, tu kolegom poslancem Evropskega parlamenta pravim, da je treba upoštevati razliko med eh, prvotnimi in drugotnimi cilji tega predloga. Ne bom spregovoril o tistih elementih, o katerih se vsi strinjamo. Treba pa je ločevati med temi primarnimi in sekundarnimi elementi. Glede dostopa do sistema strani organov pregona, o tem še ni nič odločeno, o tem razprave še vedno potekajo. Sam bom v razpravi v tem odboru seveda zagovarjal svoje stališče in upam, da tudi stališče naše poslanske skupine. Tako da se ne bi smeli spuščali, spuščati v to vrtne razprave, ko gre za sistem stopa in izstopa, ker komisija še ni sprejela odločitve. Komisija bo sprejela predlog, tisti, ki pa se odločajo o tem predlogu, pa sedijo v parlamentu in svetu. In uh, naj izpostavim še tretjo pomembno točko. Tu gre za vprašanja, ki, sta, ki so nam zelo blizu. Tu gre za poenostavitev stroškov, za poenostavitev varovanja zunanjih meja in za kompatibilnost um, tega sistema z načeli zaščite osebnih podatkov. Poleg tega gre tu za boljšo uporabo že razpoložljivih sredstev pri državah članicah. Vse to je treba upoštevati tudi, ko beremo tehnično študijo in pilotno študijo. In s tem sem odgovoril zaprav na vprašanja, ki jih je zastavil, zastavil gospod Tunjo. Gre za vprašanja, ki so se dotikali tega, da trenutni sistem ne deluje, da pač žigi niso pravi način za ugotavljanje vstopa in izstopa. Ko nekdo vstopi v šengensko območje, ima 60 ali pa 90 eh, dni raz, razpoložljivega obdobja, v katerem se lahko zadržuje v šengenskem območju. Zanimivo je bilo slišati tudi turške izkušnje. Turčija je namreč zelo velika država. Ima pomembno ulogo pri zagotavljanju varnosti v Evropi. Seveda je treba zagotoviti dostop organov pregona v vaši državi in v Evropski uniji, tako da naj um, tu vam vrnem žogico. Za Evropsko unijo je država, ki je tako velika kot Turčija, zelo pomembna. Dobro bi bilo, da to vrstna velika država ne omogoči tujim borcem, naprimer, da vstopajo na naše ozemlje. Treba je zagotoviti izmenjavo podatkov med pristojnimi organi držav članic. Skupaj s Tanjo bomo, bova pripravila tudi povzetek današnje razprave do jutri do povdan, tako da bomo lahko poteg, potegnili končne sklepe. Za enkrat pa toliko. Najlepša hvala vsem za zelo zanimiva vprašanja. Najlepša hvala, gospod Tijaz Demera. Gospa Sirinja, želite besedo? Izvolite. Najlepša hvala. Strinjam se s kolegi glede prioritetnih ciljev in sekundarnih ciljev. Vedno bomo imeli namreč primarna vprašanja in sekundarna vprašanja, to je dejstvo. Številni ki so se danes oglasili, pa so dejali, da trenutni sistem ne del deluje učinkovito. Če se želimo soočiti z vedno več priseljenci, vsi smo nam reslišali, kakšne številke to so, če želimo rešiti vprašanje eh, nezakonitega in zakonitega eh, priseljevanja, če se želimo boriti proti terorizmu, kar je izpostavila gospa Vosenberg, potem moramo o teh stvarih govoriti. Svet se spreminja. Vedno več je čezmejnih kazenskih eh, kaznivih dejanj in eh, ne moremo zgolj sedeti križem rok. Veselimo se dobrih rezultatov pilotnega projekta, na katere čakamo. Kar se tiče dostopa do podatkov za organe pregona, pa takole. Veseli nas, da je komisar Avromopolos dejal, da bo to bistven del ocene učinka za nove pametne meje. Države članice se bodo pogovarjale o dostopu za organe pregona v okviru sej sveta v naslednjih mesecih. Seveda je pri tem treba spoštovati tudi temeljne pravice, za katere si vsi prizadevamo. Kot sem dejala v vodoma, smo pripravljeni na izmenjave mnen, pripravljeni smo aktivno sodelovati z obema Eh, poročevalcema. Vsi se strinjamo tudi, da je sodobna tehnologija zelo učinkovit instrument, s katerim lahko učinkovite nadzorujemo naše meje, identificiramo osebe in se borimo proti čezmejnemu kriminalu. To je vse z moje strani. Hvala. Najlepša hvala, gospa Silinja. Sedaj pa besedo predajam komisiji danes eh, ni lahko biti v eh, čevlji gospoda Avramopolosa. Veliko vprašanj smo slišali. Izvolite, gospa. Hvala, gospa predsedujoča. Ne bom se delala, kot da sem eh, komisar Avramopolos. Vseeno pa bom poskušala odgovoriti na nekatera vprašanja. Tisoč osemsto menih prehodov imamo. To je treba izpostaviti. Jutri se bomo pogovarjali z nekaterimi od tistih, ki delajo na teh menih prehodih. Predstavili eh, nam bodo razmere na samih mejah. Sama zamisel sistema vstopa in izstopa je seveda ta, da lahko sledimo ljudem, ki vstopijo skozi en meni prehod in izstopijo skozi drugega. Še posebej glede na to, da imamo toliko prehodov. 600 milijonov prehodov se je zgodilo uh, v tem letu. In vedno več je tudi tretjih državljanov. 200 milijonov eh, državljanov tretjih držav je zakonito prečkalo mejo. 100 tisoč se je moralo obrniti na mej. Imeli smo tudi rekordno število neregularnih vstopov. 280 tisoč. Naše zunanje meje načeloma delujejo, ampak lahko izboljšamo to delovanje. Zakonnik o šengenskih mejah je precej robusten, izboljšamo ga lahko sicer, ampak mislim, da teža, večjih težav tukaj ni. Gre seveda za izvajanje tega zakonika. Upravljanje z našimi mejami je bistvenega pomena za nas in za druge. Najprej vprašanje časovnice, kot je dejal komisar, si prizadevamo, da bi nov predlog predstavili v začetku naslednjega leta. Seveda moramo upoštevati tudi rezultate pilotnega projekta, o tem pa več v naslednjem krogu. Sočasno lahko razvijamo druge elemente, to je res. Komisija je še naprej zavezana k ciljem pametnih meja. Zato nismo želeli eh, prekiniti celotnega procesa, kar je seveda težko za vse, ker se pogovarjamo o eh, predlogih, ki eh, jih bomo omaknili in zamenjali z novimi. Pomembno je, da se pogovarjamo sočasno o vseh teh elementih, ker gre za eno, slamo, eno samo uredbo. Pripravili bomo oceno učinka, ki bo tako kot prejšnja pokrila veliko število različnih vprašanj tudi vprašanje dostopa do podatkov za organe pregona, ne pa zgolj to vprašanje. O tem smo že govorili v oceni učinka za predloge, ki so trenutno na mizi. Tam smo pokazali, kakšni plusi in minusi obstajajo, kakšne cilje lahko dosežemo, če omogočimo dostop organov pregona ko se naprimer borimo proti terorizmu in organiziranemu kriminalu, seveda pa pri tem eh, trpijo temeljne pravice, vprašanje varsta podatkov in eh, zaupnosti podatkov je pomembno. O tem smo torej že govorili leta 2013 in takrat smo se odločili, da se poglobimo v ta vprašanje in ugotovimo, kakšne izkušnje imajo sami organi pregona. Upoštevali smo tako razpravo v Evropskem parlamentu, kot tudi razpravo v nacionalnih eh, državah. Ta razprava je zelo eh, uporabna, ne morem pa prejudicirati odločitev kolegija komisarjev. Je pa to nekaj, kar smo upoštevali v prejšnjih eh, razmislekih, v prejšnjih predlogih in kar bomo upoštevali tudi v prihodnosti. Na to izvajanje eh, sistemov SIS in VIS. Komisija meni, da lahko države članice naredijo več pri tem, da lahko Eh, bolje izkoristijo oba sistema. To izpostavimo ob vsaki priložnosti, naprimer v eh, poletnem poročilu o upravljanju Schengena, ko se sestajamo z državami članicami. Ocenjujemo oba sistema, sistem SIS in VIS, in ti oceni boste na voljo naslednji, naslednje leto. Če bomo imeli takšne podatke eh, na voljo, prej jih boste seveda dobili. Čim prej jih morate eh, dobiti, to je seveda pomembno. Kar se tiče stroškov in proračuna, tukaj se v podrobnosti ne bom spuščala. Sklad za notranjo varnost ima 791 milijonov evrov namenjenih eh, tem vprašanjem. Študija, ki je bila izvedena lani, je pokazala, da bi združevanjem sistemov veliko prihranili. Prihranili bi lahko tudi z uporabo določenih tehničnih možnosti. Komisija je vedno menila, da potrebujemo proračun, ki bo pokril tako centralne, osnovne stroške, stroške razvoja in izvajanja eh, osnovnega centralnega sistema, pa tudi stroške, ki izhajajo eh, iz naslova nacionalnih sistemov. Marsičesa se lahko naučimo iz nacionalnih sistemov. Naprimer, da ne moremo začeti graditi sistema preden uh, vemo, čemu bo ta sistem sploh služil. Tako da razumem vse, kar je povedal gospod Koelju. Razumeti moramo tudi, kakšen bo vpliv teh sprememb na nacionalne sisteme, na nacionalne sodelovanje. To zaradi različnih političnih eh, razlogov eh, ni bilo mogoče pri šengenskem informacijskem sistemu in to je države veliko stalo proračun mora biti dovolj visok tako za centralni sistem, kot tudi za nacionalne sisteme. Mislim, da so to glavne uh, točke, ki sem jih želela izpostaviti. Še nekaj bi povdarila. Temeljne pravice so za komisijo bistvenega pomena. Govorimo o državljanjih tretjih držav, ki imajo pravico do enake mere uh, varstva podatkov in uh, zaupnosti podatkov kot državljani Evropske unije. Tanja Fajon je dejala, da bo ta sistem vplival na državljane Evropske unije. To je res vplival bo na državljane Evropske unije, ker bo določil tip šengenskega območja, ki ga bomo imeli v prihodnosti. Zagotoviti moramo tudi temeljne pravice državljanov tretjih držav ti morajo uživati enake pravice kot državljani Evropske unije. Državljani Evropske unije pa seveda ne bodo predmet obravnave v tem sistemu, to je res. Vseeno pa upamo, da bomo uh, z uporabo elektronskih vrat pripomogli k izboljšanju sistema za vse. Gospa Gomeš, razumem tudi uh, vaš komentar glede zlatih vizumov. Komisija v tem primeru nima pristojnosti, bom pa te komentarje predala komisarju eh, in on vam bo lahko na to poslal odgovor. Gre za pomembno temo, ki je pa ločena od eh, pametnih meja. Se pa strinjam, da je to politično zelo pomembna tema. Po našem mnenju eh, zakonik o šengenskih mejah velja za vse, bogate in revne kolegi, ki bodo jutri govorili o praktičnem upravljanju na mejah, bodo verjetno lahko povedali, eh, kaj počnejo v primeru zasebnih letal in jaht. Hvala. Hvala vsem kolegom in kolegicam, predsedstvu, našima poročevalcema in vsem tistim, ki ste sodelovali v razpravi. Nadaljevali bomo čez nekaj minut. Vabim kolege, ki bodo sodelovali v naslednjem krogu razprave, da zasedejo svoje mesta tukaj za predsedniškim omizjem. Hvala. Dobar dan. If we can start uh, our session. Mislim, da je čas, da začnemo. Lep pozdrav vsem. Dovolite mi, da spregovorim o romuščini, na to pa bomo besedo predali našim govornikom. Mislim, da se vsi strinjamo, da današnja Evropska unija potrebuje sodoben delujoč sistem nadzora meja. In vsaj po mojem mnenju je Schengen morda rešitev. Schengen ni težava ponuja nam namreč številne instrumente, ki jih moramo sicer še konsolidirati in k temu smo vsi že prispevali. In glede na to se mi zdi, da je Schengen najboljša možnost za to, da zagotovimo spoštovanje naših temeljnih svoboščin. Ne smemo se predati populizmu. Vsi vemo, kaj Schengen pomeni za varnost evropskih državljanov in državljank. Romunija sicer ni članica šengenskega območja, je pa že sprejela vse zaveze, ki jih mora za to, da pristopi k šengenskemu območju. Od leta 2010 naprej, od novembra 2010 naprej, smo tudi del pilotnega projekta v eh, zvezi s tem. Schengen torej zagotavlja boljšo varnost državam članicam in mislim, da lahko skupaj razumemo, da smo mi eh, Romuni malce zafrustrirani, ker eh, nam ne dovolijo vstopa v šengensko območje in to na osnovi nekih političnih kriterijev, ne ravno tehničnih in drugih kriterijev, ki jih sicer eh, izpolnjujemo. Razprava v prejšnjem krogu je bila zelo dobra in upamo, da bo tudi tokrat ta zelo dobra. Danes se bomo torej pogovarjali o samem svežnju. Besedo bom predala gospodu v Rosenburgu iz komisije, ki nam, nas bo obvestil o tehnični študiji, ki je bila izvedena lani. Tisti, ki si želite spregovoriti v razpravi, izpolnite formular, to velja za nacionalne parlamentarce, tako da bomo čim prej lahko sestavili seznam govornikov. Veselimo se odprte in uh, uravnotežene razprave. Gospod Rozenburg, izvolite. Uh, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Spoštovani poslanci in poslanke, kolegi in kolegice, komisija je oktobra leta 2014 končala tehnično študijo o pametnih mejah. 16. oktobra smo predstavili rezultate te študije odboru Libe. Na to pa smo imeli tudi predstavitev o stroških decembra in pa nekatere neformalne sestanke od takrat dalje. Študija je v celoti na voljo na spletu. Ima več kot 600 strani, če si jo želite prebrati. Za vas nimam nekih novih podatkov, to so stare novice. Vseeno pa bom poskušal izpostaviti tiste glavne sklepe, do katerih smo eh, prišlo, prišli. Ne bom se spuščal v podrobnosti, ker časa ni veliko gre za študijo, ki pokriva glavne elemente tako imenovane potrditve koncepta, ki je prva faza, druga faza je pa faza testiranja, o kateri več a, eh, pozneje. Komisija je leta 2013 pripravila tisti prvi predlog o pametnih mejah in tako svet kot tudi Evropski parlament sta izzastavila določena vprašanja cilj študije je odgovoriti na ta tehnična, operativna in stroškovna vprašanja. Ne gre torej za politična vprašanja, ampak za obravnavo tehničnih vprašanj. Temu je namenjena študija. Študija se posveča štirim področjem. Arhitekturi sistema, biometriji, ki bi se naj uporabljala, vidiko podatkov prihodnih sistemov in pa učinku na same postopke na mejah. Peta tema pa je horizontalna. Prva razsežnost, arhitektura, sistem. Predlog komisije iz leta 2013 je predstavil program za registrirane potnike in uh, sistem vzhoda in izhoda kot dva ločena sistema, ki nista povezana. Študija pa je pokazala, da je bolje vzpostaviti enoten sistem, ki vsebuje tako funkcionalnosti programa razregistrirane potnike, kot tudi programa oziroma sistema vzhoda, eh, vhoda in izhoda. S tem zmanjšamo učinek na nacionalne sisteme. Vzpostavitev enotnega sistema je tudi cenejša rešitev. To je bilo jasno izpostavljeno že v predlogu iz leta 2013. Gre za razliko približno 50 milijonov evrov v obdobju štirih let. Študija je obravnavala še eno temo in sicer povezave med takšnim enotnim sistemom in pa vizumskim informacijskim sistemom. Kot je bilo že predvideno v prelogih z leta 2013. Bomo za vse te sisteme uporabljali en sam uh, sistem za ujemanje biometričnih podatkov BMS. Ugotavljali bomo tudi, če ima potnik uh, veljavni vizum, če ga potrebuje. Ne glede na izbiro sistema, se bo lahko en sistem pogovarjal z drugim. Sedaj pa sama sestava eh, sistema študija je obravnavala tri možnosti. Najprej RTP in ES, ki sta ločena od visa, na to druga možnost integrirana možnost tretja možnost pa loč, uh, ločena sistema, ki pa uporabljata določene možnosti iz obstoječega sistema. Najboljša možnost je zadnja. Zakaj? Prva možnost ni dobra, zato ker eh, je preveč zahtevna za izvajanje v tem trenutku druga možnost ima določene podpornike, tudi v tem parlamentu je pa študija pokazala, da je nekako tvegana povezati nov sistem z že delujočim fizuskim, fizuskim uh, eh, informacijskim sistemom, ki deluje v več kot 30 državah in ki ima visoke uh, zahteve uh, za sodelovanje v njem. Vse to bo imelo velik učinek na nacionalne sisteme ne na centralni ravni, ker jih je lahko povezati, ampak gre za operativne posledice in tveganja, ki lahko nastanejo. In to je še en nauk, ki smo se ga naučili pri razvoju uh, šengenskega informacijskega sistema. Plačali smo precej visoko ceno za to napako in ta nauk ne sme biti pozabljen. Tretja možnost pa je torej uporaba določenih elementov iz eh, visa, vizumskega informacijskega sistema in integracija teh elementov v novi sistem. To je varnejša možnost in tudi cenejša možnost kot eh, tista prva takojšnja integracija. Tretji element povezan z sistemom samim je povezava z nacionalnimi sistemi. To so številni govorniki danes že omenili. To je zelo pomembno vprašanje. 13, sistemov imamo v državah članicah, ki so primerljivi s sistemom vstopa in izstopa. Zaradi vprašanja stroškov in organizacije delovanja so te države prosile, da bi te sisteme vključili v evropski sistem. Študija predlaga, da bi uporabili um, nacionalni nacionalno povezavo, ki ne bi bila draga, obenem pa bi nudila vso zadevno funkcionalnost tudi tistim državam, ki nimajo nacionalnih sistemov. In po našem mnenju je to dobra tehnična rešitev za ta izziv. Drugi sklop vprašanj - biometrični identifikatori. Komisija je omenila prstne otise v tistem prvem predlogu kot eh, edine biometrične podatke. Deset za ES in štiri za RTP. Takšne so tudi zahteve iz eh, trenutne zakonodaje. Glede na praktične težave, ki eh, jih imamo pri zbiranju eh, prstnih otisov, še posebej na kopenskih mejah, je študija poskušala ugotoviti, kako bi lahko zmanjšali število prstnih otisov, ki jih zahtevamo, brez da bi s tem posegli v varnost. Imamo možnost sistema, ki uporablja zgolj prstne otise, na to druga možnost samo fotografija, samo fotografija obraza, tretja možnost pa kombinacija prstnih otisov in obraza. Študija ugotavlja, in to seveda ni presenetljivo, da bi z več prstnimi otisi lahko bolje verificirali, kaj se dogaja na meji. Obenem pa bi zaradi tega prihajalo do več zamud za potnike do daljših vrst. Ko se biometrični podatki vnesejo v sistem, jih je treba na to verificirati. En sam prstni otis, ena sama fotografija je dovolj za uh, to, da ugodovimo identiteto določene osebe. če želimo takoj dostop, dostopati do identitete osebe, potrebujemo več kot samo en prsni otis na meji sami. Kombinacija prsnih otisov in fotografija obraza je eh, najboljša možnost, kar se tiče hitrosti dostopa do podatkov in natačnosti. Glede na to, kakšen je glavni cilj svežnja ukrepov za pametne meje, da torej izboljšamo upravljanje na zunanjih meja, je uporaba fotografije obraza, eh, zgolj fotografija ali pa skupaj z prstnimi vtisi najboljša rešitev. Če si pogledamo to temo z vidika stroškov, potem ugotovimo, da je uporaba fotografije brez prstnih vtisov najcenejša možnost. To seveda ni presenetljivo. Razlika med to možnostjo in eh, uporabo desetih prstnih otisov je približno 23 milijonov evrov. Na to naslednje poglavje podatki. Glede hrambe podatka, podatkov. je predlog komisije iz leta 2013 do 6 mesecev oziroma do konca eh, bivanja študija kaže, da je treba bolje prilagoditi oziroma približiti sistema. Pri tem je treba upoštevati tudi zahteve za nadzor na meji. Če se podatki prehitro zbrišajo, to pomeni, da morajo potniki na to pogosteje ponovno unesti svoje podatke v sistem. To je logično. Osebe na meji lahko vidi zgolj kratko zgodovino uh, gibanja potnikov. V primeru potnih listov, ki jih uporabljamo sedaj, lahko osebe vidi podatke za več let nazaj, včasih celo deset let nazaj ko nek potnik stoji pred njimi in uh, si ogledujejo žige v potnem listu. Za, zaradi uh, vprašanja očinkovitosti dela osebe na mejah je torej pomembno ponovno razmisliti o obdobju hrambe podatkov. Študija gotavlja, da bi lahko uporabljali manjši nabor podatkov. Najprej je bilo predlagani 36 različnih podatkov, študija pa pravi, da bi bilo še 26 uh, eh, dovolj. Za RTP uh, eh, pa bi veljalo 33 sklopov podatkov. Manj podatkov pomeni manj uh, podatkov, ki jih moramo hraniti in spet hitrejše postopke naj se dotaknem še vprašanja dostopa do podatkov za organe pregona. Ne bomo govorili o političnih vidikih, vseeno pa je treba izpostaviti, da je študija izračunala, koliko bi nastalo zagotoviti učinkovitost eh, sistema za organe pregona. Če bi eh, iskali, naprimer, zgolj po latentnih prstnih otisih, to me ne bi bilo tako drago, približno 2,5 milijona. letno bi to pomenilo zgolj 0,2 eh, milijona. To torej ni tako pomembno. Ko pa bi organi pregona dostopali do eh, sistema, bi verjetno bili bolj veseli daljše hrambe podatkov, ne skolj šest mesecev. Začetni predlog komisija iz, lete, iz leta 2013 pravi, da bi bilo v tem primeru, v primeru dostopa za organe pregona, eh, lahko uveljaviti možnost obdobja petih let hrambe. Verjetno bi morali za to porabiti 9 milijonov eh, evrov letno za zagotavljanje delovanja sistema. Na to postopki na mejah in nadzor študija se je dotaknila praktičnih omejitev, jasno je, da vsi pogoji na vseh mejah niso uh, enaki glede na trenutne nacionalne sisteme in glede na šengensko območje. Tako da moramo upoštevati specifične razmere v specifičnih državah članicah. Upoštevati moramo nam, naprimer, uh, časovne omejitve na mejah, tudi sami imam tako, takšno omejitev, ker eh, so me prosili, da čim prej zaključim s to predstavitev. Potencijalna rešitev je, da uporabimo tako imenovane pospeševalce, naprimer registracija pred mejo. Ljudje so v vrsti pred menim prehodom in eh, z določenimi tehničnimi možnostmi Eh, lahko skrajšamo te vrste. Tudi druge rešitve predlagamo v študiji. Nekatere bomo testirali, nekatere bomo dali v nadaljno obravnavo. Še nekaj v zvezi z eh, RTP. Študija predlaga zamejitev eh, sredstev na ravni držav članic. Gre za to, da bi tistim, ki so že registrirani v EES, omogočili, da se na spletu registrirajo za RTP. Uporabili bi iste podatke, prihranili bi čas in denar. To bi bila dobra odločitev. Sedaj pa moram končati. Upam, da bom lahko odgovoril na vaše vprašanje, če bo to seveda potrebno. Hvala. Hvala, gospod Rosenborg. Imam možnost, da. A, prekinem vaš govor, vseeno pa vas eh, lepo prosim, da se držite časovnih omejitev. Sedaj pa gospod Butareli, Evropski nadzornik za varstvo podatkov. Izvolite, beseda je sedaj vaša. You, let, let hvala. Na začetku hvala temu odboru za prijazno povabilo. Mislim, da današnja razprava z nacionalnimi parlamenti predstavlja nekaj, kar je temeljnega pomena za obravnavo tako zapletenega vprašanja, kot je to. Predhodni govorci so vam že povedali, kaj se dogaja pri izboljšavah tega svežna. Sam naj bi spregovoril o vidiku varstva podatkov, vendar pa bi se rad dotaknil paketa kot takega zato, ker je moj predhodnik na tej funkciji leta 2008, 2011 in 2013 sprejel različna mnenja o tej temi v sodelovanju z delovno skupino. Leta 2013 so kolegi na nacionalni ravni sprejeli ločeno mnenje In tudi tu smo dali mi svoj prispevek. Projekt, da bi razvili elektronski sistem kontrole vstopa in izstopa na ozemlju EU, ni nekaj novega. Danes pa se zavedamo potrebe, da je potrebno narediti več, da izboljšamo upravljanje z zonanjimi mejami EU v boju proti nezakonitemu priseljevanju. Vendar pa Vemo tudi, da je potrebno izboljšati sodelovanje med pristojnimi za priseljevanje, kako posodobiti sedanje sisteme. Varstvo podatkov še naprej igra zelo pomembno vlogo. Sistem vstopa in izstopa bo v vsakem primeru pomenil zbiranje in obdelavo osebnih podatkov za vse, državljane tretjih držav, ki vstopajo v EU. Ne samo z uporabo konkretnih orodij, kot, je recimo, kot so recimo biometrični podatki. Seveda se tu zdaj pojavi vprašanje dostopa organov za odkrivanje in preprečevanje. Seveda pa glede glede na to, da se izteka preizkusna faza, dogodke spremljamo zelo od blizu in uh, smo pripravljeni, da pomagamo, kar zadeva vidik varstva podatkov. Gre za uporabo nove tehnologije in po drugi strani to, da potrebujemo jasne cilje in jasen namen tega sistema. Pilotna faza pomeni preizkuse, teste z pravimi resničnimi potniki v več državah. Vprašanje je, kako bi se obnesla taka pilotna faza z vidika varstva podatkov. Po trenutnih podatkih se zdi, da bodo osebni podatki obravnavani tudi z vidika biometričnih podatkov. Zdi se, da, trenutno, da je trenutno potrebno soglasje tistih, katerih podatki se zbirajo. Mi tu ne nasprotujejo. Če je oseba, katere podatki se zbirajo, obveščena in če da svoje soglasje, potem je to soglasje zakonito. Z vidika varstva podatkov, obdelava osebnih podatkov na ravni Eulize in držav članic predstavlja nekaj, kar nadzorujemo tudi mi. In ravno zato smo mi v stalnem stiku s službami komisije, EULIZO in zagotoviti želimo, da bo obdelava osebnih podatkov tudi v pilotni fazi spoštovala zakonodajo. Zato želimo meniti, da smo se srečali nedavno z gospodom Karkovom, da bi analizirali pravne vidike, ko obdelujemo različne kategorije osebnih podatkov. Gre za anonimne podatke, ki so agregirani, vendar pa gre za podatke, ki se nanašajo na posameznike, ki jih je mogoče identificirati. Skratka, tu je veliko prostora za razpravo. Mi spodbujamo vse nacionalne predstavnike danes, da so v stiku z varuhom osebnih podatkov v vaših državah, zato da bi videli, kako se da doseči največ s čim manj invazivnimi postopki. Vprašanje pa zdaj je, da bi na podlagi preteklih izkušenj ugotovili, kako ravnati v prihodnje. Glede razprave o podatkih PNR, mi kot neodvisna inštitucija nismo ne za ne proti posameznemu ukrepu, vendar pa sorazmernost ni samo priporočilo, ampak tudi zakonska zahteva. Zato razumem to, kar je gospod Diaz de Mera vključil v svoj osnutek poročila, ko je na podlagi mm, konkretnih podatkov, predlagal čim bolj izčrpen pristop. Omenil je tudi, da bi bilo potrebno opraviti oceno učinka glede predvidenih ukrepov. Vse vas je tudi pozval, da zagotovite, da bi pospešitev ne imela negativnih posledic. Prav tako pravi, da bi moralo biti čim bolj jasno, kateri so nameni, ki jih želimo doseči. In ne nazadnje je tukaj še nekaj, kar je omenil gospod Kueljo. Katere dele že obstoječega sistema je mogoče uporabiti v isti namen? Zato bi vse vas radi spodbudili, da zelo pozorno analizirate, kaj je namen in v primeru da bi razmišljali o dostopu za organe odkrivanja in preprečevanja, bi to veljalo kot ločen poseg, ki bi ga bilo potrebno seveda pozorno analizirati. Analizirati moramo tudi, kako obravnavati osebe, o katerih se zbirajo podatki, kako zagotoviti pravico do obveščenosti, možnosti pritožbe oziroma pravnih sredstev, če je to potrebno. Rad bi se vrnil na pripombo, ki jo je dal eden od predhodnih govorcev, ko je dejal, da je mnenje iz julija 2013 jasno govorilo o ukrepu, vendar pa ukrep oziroma prejšnji svežen v celoti se je zdel, da je bil dan v obravnavo, ne da bi jasno določili evropsko politiko glede tistih, ki prekoračijo dovoljen čas bivanja. Omenil je številke Frontexa glede zakonitega bivanja. Zdi se, da mnogi, ki ostanejo predolgo, prihajajo iz držav, ki potrebujejo vizume, da vstopijo v EU. In tu bi lahko uporabili vizumski sistem za ugotavljanje, kdo so ti posamezniki. To ne bo spodbuda za nadaljno analizo, za izboljšanje eh, varnosti meja, seveda to je zakonit namen, vendar pa je sorazmernost ključna beseda še naprej. Vas bomo spodbujali pri tem, kako ustrezno uporabiti obstoječo infrastrukturo, kadar je to potrebno. Prav tako pa je treba razmišljati o potrebnosti in sorazmirnosti. Če bi razmišljali o dostopu za organe odkrivanja, in preprečevanja. Na kratko, danes želimo samo pozdraviti to razpravo, še naprej bomo proaktivni v, pri sodelovanju z vsemi deležniki. Menimo, da je ta pilotna faza manj kritična. Pomembno bo tudi, kaj se bo dogajalo na dolgi rok. Vsekakor pa smo pripravljeni na nadaljni dialog. Eh, Hvala, gospod Butarelli. Seveda, vsi računamo na vaše strokovno znanje. Zadnji govorec zdaj pa je gospod Garkov, direktor Eulize, agencije ki letos izvaja vrsto praktičnih preizkusov glede različnih elementov tehnične študije. Izvolite, gospod Harkov. Hvala, gospa predsedojoča, lepo zdrav sem. V veselje mi je, da smo danes lahko tu, glede na pomembnost današnje razprave in pobude o pametnih mejah v celoti. Kot je komisija spomnila, je lanska študija vsebovala vrsto zaključkov in tudi vrsto možnosti. Namen pilotnega projekta agencije letos pa je zagotoviti dodatne dokaze o večini teh zaključkov, zlasti ko govorimo o tehničnih možnostih, ki naj bi omogočile in pospešile postopke na mejah, tudi zato, da bi pospešili prehajanje meja za potnike. Pilotni projekt nima za cilj, da bi ustvarili kompleksen eh, prototip. Kljub temu pa je pilotni projekt zelo zapleten glede na raznolikost tehničnih možnosti in glede na to, da moramo oceniti, kakšen je učinek na obladovanje meja. Zelo pomembno je, da smo zbrali vtise tako policistov na mejnih eh, prehodih, kot tudi potnikov samih. Zelo tesno sodelujemo tako z državami članicami, parlamentom kot komisijo. Vključili smo 13 zelo kompleksnih primerov in odgovoriti skušamo na več kot 100 vprašanj. Poleg tega bomo opravili tudi tako imenovane desk študije, kjer ne gre nujno za tehnično testiranje. Naš namen je, da bi rezultate tega pilotnega projekta dobili, torej rezultate naj bi dobili že letos, Potem pa bomo imeli še analizo teh podatkov, ki jih bo komisija upoštevala pri svojem novem predlogu. Kakšen je današnji status? Agencija je dokončala vse priprave za to, da se začne izvedba. Prvi del se bo začel sredi marca. 12 držav članic podpira to pilotno fazo, 17 različnih mejnih prehodov pa je vključenih. Eden od namenov pilotnega projekta je, da bi preizkusili različne tehnološke možnosti, ki pa jih moramo preizkusiti v vseh treh okoljih - na kopnem, morju in v zraku. Zato smo tudi medmejne prehode, ki jih bomo testirali, vključili vse tri vrste mejnih prehodov. Prav tako je jasno, da je varstvo podatkov zelo pomembno pri pametnih mejah in to velja tudi za izvajanje našega pilotnega projekta letos. Naj poudarim to, da se je agencija posvetovala z nadzornikom, Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov, ko smo pripravljali izvedbo projekta. Prav tako, kot je dejal gospod Butareli, bomo tudi v izvedbeni fazi v tesnih stikih zato, da bomo v celoti spoštovali vsa pravila. Agencija sama ne bo zbirala, hranila podatkov. Vse to bodo naredili nacionalni organi. Posvetovali smo se tudi z nacionalnimi varuhi eh, za varstvo podatkov in dopridobili njihovo soglasje glede testnih primerov. Zagotovili smo, da spoštujemo tudi nacionalno zakonodajo pri izvajanju pilotne faze. Zato lahko zagotovim Evropskemu parlamentu in nacionalnim parlamentom, da agencija zelo resno jemlje vprašanje varstva podatkov. Obenem pa je agencija pripravila tudi informacijsko kampanjo, ki jo bomo izvajali na vseh mejnih prehodih, tako da bodo vsi potniki prejeli ustrezne informacije in da bodo dali svoje soglasje glede sodelovanja v pilotnem projektu in tudi glede eh, vsakega obdelovanja njihovih podatkov na nacionalni ravni. Ne nazadnje, je agencija vključila celo vrsto deležnikov. Sodelovali bomo z vsemi deležniki in zagotovili tudi ustrezen input pri končnih rezultatih. Tako bo naše poročilo povedalo, kakšen bi lahko bil učinek tehnologij, ki naj bi bile uporabljene na temeljne človekove pravice. Pilotni projekt bo tako na zelo izčrpen način govoril ne samo o tehničnih možnostih, pač pa tudi o posledicah na upravljanje meja in vidik temeljnih človekovih pravic. Če zaključim. Priprave na izvedbo so v polnem teku, sodelujemo z vsemi deležniki, ki jih bomo vse čas redno obveščali o našem napredovanju. Menimo, da je kritični dejavnik uspeha pilotne študije, pa tudi kasneje, preglednost in obveščenost vseh deležnikov. Hvala lepa. Hvala, gospod Garkov. Zdaj pa želim odpreti razpravo več kot 40 minut časa imamo. Dva govorca sta se že prijavila, Ana Nemes z Poljske je prva. Naj vas spomnim, da lahko izpolnite ta obrazec, zato da bomo videli, kdo se želi prijaviti k besedi. Upamo, da bomo imeli zelo plodno in vsebinsko razpravo. Z nami so trije cenjeni govorci. Pričana sem, da se bomo s takim dialogom vsi učili eden od drugega. Vabim ne samo predstavnike nacionalnih parlamentov, pač pa tudi evropske poslance. Besedo zdaj dajem gospe Ane Nemes z Poljske. Njena stranka je v Evropski ljudski stranki. Izvolite. Eh, Hvala lepa. Najprej se želim zahvaliti vsem, ki so danes eh, spregovorili. Bi pa rada spomnila na nekaj in sicer se mi zdi zelo pomembna prožnost tega sistema. Danes potrebujemo nek varnostni nivo, lahko pa se zgodi, da bo čez eno leto situacija povsem drugačna. Zato moramo ugraditi v ta sistem potrebno prožnost. Sistem mora biti dovolj odprt, tako da ga lahko kadarkoli dopolnimo in nadgradimo z dodatnimi elementi. Prav tako bi rada spomnila na še nekaj. In sicer zagotoviti moramo ravnotežje med odprtostjo Evrope po eni strani in varnostjo pred različnimi nevarnostmi. Po drugi strani, seveda, nevarnost se razlikuje od države do države. To ne bo nikoli enako v vsej Evropi in s tem se enostavno moramo sprijazniti. Pomembno pa je, da najdemo rešitev, ki bo primirna in sprejemljiva za vse. In to se mora zgoditi čim prej. Sistem, ki ga bomo vzpostavili, pa seveda mora biti tudi stroškovno učinkovit ne smemo izbrati najcenejšega sistema, tudi ne najdražjega, pač pa tistega, ki nam bo omogočil, da bomo tudi v prihodnje lahko uporabljali ta sistem in ga nadgrajevali. Potem potrebujemo čim večjo učinkovitost. Okolje, v katerem danes živimo, od nas zahteva, da se zelo hitro spopadamo z novimi izzivi in upam, da bo naša današnja razprava dala prispevek k temu, da bomo v prihodnje še učinkovitejši in uspešnejši. No. Hvala, gospa Nemes. Zdaj pa besedo dajem gospodu Ostermanu, ki prihaja iz Nemčije in je član odbora za notranje zadeve. Sicer pa prihaja iz Evropske ljudske stranke. Pismar. Hvala. Pri tako obsežnem projektu, kot so evropske oziroma kot so pametne meje, je seveda zelo pomembno, da zagotovimo tehnično izvedljivost in preverimo tudi, kakšne bi bili rezultati. Zato hvala za to, da ste opravili študijo in da želite zdaj opraviti pilotno fazo. Vprašanje imam za gospoda Garkova. Sprejeta je bila odločitev, da se bodo preizkusili samo posamezni deli sistema EES. Kaj menite? Kaj bo to pomenilo za celoten proces izvajanja nadzora na mejah? Hvala lepa, gospod Osterman. Zdaj pa besedo dajem gospodu Lopez. Aguilera, moram reči, da je gospod velik prijatelj tudi Romunije. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Rad bi se dotaknil političnega vprašanja, ki ste ga omenili. To pa je, da sta Romunija in Bolgarija izključeni iz šengenskega območja. Ne glede na to, da je odbor Libe to vprašanje večkrat eksplicitno izpostavil. Glasovali smo za to, da bi bili obe državi vključeni v prejšnjem mandatu in še naprej podpiramo reširitev prostega pretoka znotraj Schengna še na Bolgarijo in Romunijo. Sem se pa hotel dotakniti naslednjega vprašanja gre za evropskega nadzornika za varstvo podatkov in njegovega sodelovanja v tej razpravi. Očitno je, da je bilo izpostavljenih veliko vprašanj glede izvedljivosti in glede tega, ali je vse skupaj smiselno po finančni plati glede na to, koliko je bilo izdatkov za to, da se je zagnalo sistem SIS-2. In ko govorimo o sistemih SIS, VIS in tehničnih vidikih, je jasno, da je tu veliko zmede in da tudi na ravni medparlamentarnega sodelovanja to vnaša veliko zmede toliko tehničnih podrobnosti je, da se zna zgoditi, da bomo spregledali politično poanto. To pa so temeljne človekove pravice. Dosti krat se zgodi, da zaradi tehnoloških vidikov spregledamo bistvo. Zato bi rad spregovoril o ozaveščenosti glede temeljnih pravic. Kot evropski nadzornik ste omenili tudi nacionalne varuhe. Kaj vam to pove? o ozaveščenosti državljanov. Ali so državljani ozaveščeni? Oni bodo namreč trkali na naša vrata. Ali državljani vedo, zakaj tu sploh gre? Kakšne so vaše izkušnje? Povedali ste, kakšne so vaše izkušnje z Eulizo? To je agencija, ki se nam včasih zdi precej obskurna, še nam, ki smo poslanci. Kaj šele poslancem v nacionalnih parlamentih? Ampak kaj ljudje, ki nas gledajo in ki nas nadzirajo, kaj ljudje vedo o vsem tem? Ali ljudje vedo, za katera vprašanja temeljnih človekovih pravic tu sploh gre? Ali ljudje vedo, kakšen bo učinek uporabe biometričnih podatkov? ko se bo enkrat zagnal ta svežen pametnih meja, ali ljudje vedo, kako bo to vplivalo na temeljne pravice tistih, ki bodo hoteli vstopati v Evropsko unijo, potem, ko bo ta pobuda Evropske komisije prešla zakonodajni postopek in ko bo ta pobuda dejansko uzakonjena. Uh, Hvala lepa. Dovolite mi, da se vam zahvalim za vašo prijazno podporo, ne samo vam, ampak tudi vsem tistim, ki ste glasovali za vstop Romunije v Schengen. Upam, da bomo kasneje na sprejemu imeli možnost, da se pogovorimo nočem, da bi zdaj to postalo neko pozivanje k vstopu Romunije in Bolgarije v Schengen. Ampak Glede na to, da smo uložili veliko denarja, že od leta 2010 prispevamo k zagotavljanju varnosti za vse druge države članice, sodelujemo tudi v pilotnem projektu in zato menim in tu pozivam vse iz nacionalnih parlamentov. Mi želimo samo, da se nas presoja po naših dosežkih, ne želimo, da se nas presoja po političnih merilih, kajti Politična merila so danes taka, jutri pa drugačna. Nočemo biti premična tarča, ki se jo vedno izrablja. Gospod Krimi Vito iz Italije, ki prihaja iz italijanskega senata. Gospod prihaja iz Movimento Cinque Stele, iz Gibanja petih zvest. Prosim, da svoj prispevek omejite na tri minute. Allora, vorrei... Hvala. Za začetek bi rad omenil načelo potrebnosti oziroma nujnosti in sorazmernosti, kot je povedal gospod Butareli. Nedvomno je velik izziv, da uporabljamo bolj napredno tehnologijo na naših mejah, vendar pa je treba vsakokrat, ko dodamo nek nov cilj k temu projektu, vedno je treba razmisliti, kakšne so posledice za naše temeljne pravice, v katere se posega. Kaj imamo v mislih? Omenjala se je tudi hramba podatkov bolj kot se povečujejo zahteve, bolj je jasno, da se povečuje tudi potreba po vse daljši hrambi podatkov. Obenem pa se širi tudi krok tistih, ki bodo imeli dostop do teh podatkov, kajti sicer ne bomo v boju dosegli nič. Vse to pa se zna zgoditi, da ne bo pomagalo v boju proti terorizmu oziroma organiziranemu kriminalu, kajti tu se pogovarjamo o stvarih, kot so prekoračitev uh, dolžine bivanja, kajti to so stvari, ki se jim da zlahka zadostiti in verjetno tisti, ki se hočejo lotiti kriminala, bodo spoštovali te osnovne uh, zahteve. Zato lahko na podlagi tega, kar sem slišal danes in to, kar sem prebral, lahko rečem, da moramo pravzaprav prešteti, koliko je tistih, ki presežejo dovoljeno eh, dolžino bivanja. Če je naš namen samo ta, da preštejemo, koliko je takih, potem mislim, da se to da narediti. Dejstvo pa je, da nismo opredelili politike v zvezi s tem, kaj narediti s tistimi, ki presežejo dovoljeno trajanje bivanja. Kaj bomo naredili, ko odkrijemo, kdo so tisti? Ko bo sistem odkril, da je nekdo prekoračil bivanje, potem nimamo neke politike, kako od tot naprej. Morda gre res za sistem, ki naj bi pospešil prehajanje meje, ampak dejstvo je, da vsaj na začetku bo nov sistem nedvomno podaljšal postopke. Hvala lepa. Zdaj pa besedo dajem gospodu Kuelju z Portugalske. Izvolite. Thank you so much, Mrs. Chair. Um, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Zelo z veseljem sem prisluhnil gospodu Rosenbergu. Želim pa začeti s tem, da čestitam Evropski komisiji. Čestitam zato, ker gre za poročilo 600 strani. Verjetno jih ne bo veliko državljanov prebralo, ampak z vidika preglednosti je dobro, da imamo to poročilo, zato čestitke komisiji za to. Spomnil bi tudi to, kar ste omenili glede hrambe podatkov. Šest mesecev je dovolj, ampak če želimo zagotoviti dostop tudi organom za odkrivanje in preprečevanje, bi bilo potrebna hramba pet let. Naj ponovim to, kar sem povedal že pri prvi razpravi jasno in natančno je treba opredeliti namen tega inštrumenta. To je predpogoj, da bomo sploh lahko govorili o podrobnostih. In ne nazadnje, gospod Rosenburg, ko ste govorili o prstnih otisih, ste dejali, da bi deset prstnih otisov moralo biti dobro, da bi zagotovili večjo varnost. To pa bi pomenilo tudi več zamud, in seveda podrežitev sistema. Zato je moj prvi zaključek ta, da ne smemo skušati zagotavljati varnosti za vsako ceno. Mislim, da se moramo najprej lotiti vprašanja sorazmernosti in tu doseči ravnotežje. Gospod Garkov in gospod Rosenburg, nisem proti pilotnemu projektu. Mislim, da je ta pilotni projekt lahko zelo koristen in da je tudi zelo potreben. Moje nasprotovanje projektu izhaja iz tega, ker mislim, da Euliza tega ne more početi brez podpore Evropskega parlamenta. Zato nasprotujem z proceduralnega vidika. Ampak verjetno se motim, zato se zahvaljujem Tani Fajon, gospodu Diaz de Mer in poročevalcem v Senci, ki so pristali na to, da zaprosimo za mnenje našo pravno službo in zdaj čakamo na mnenje pravne službe parlamenta za to, da izvemo, ali imam prav ali ne. S kolegi iz Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov delim mnenje, da nikoli ne moremo sprejeti dejanj, ki zmanjšujejo vlogo Evropskega parlamenta. Ob koncu se zahvaljujem gospodu Butareliju za njegovo izjavo in za njegovo zauzetost pri varovanju podatkov. Gospod Butareli je tisti, ki bdi nad svobodo in temeljnimi pravicami evropskih državljanov. Uh, comment, Ker želi še več kolegov zastaviti vprašanje in podati pripombe, vas moram sedaj res vse prositi, da se držite dveh minut. S tem dajem besedo kolego iz Portugalske, gospodu Maga Hajesu, ki je član. Uh, portugalskega parlamenta in eh, njegova politična skupina pripada socialistom. Prosim. Hvala za besedo. Sem eh, portugalski poslanec in eh, lahko rečem, da je naš parlament nabral že nekaj pozitivnih izkušenj na tem področju, sploh ko gre za elektronski potni list. Mi smo pravočasno uvedli kontrolo na mejah in to je všeč tudi državljanom. 1,3 milijona državljanov je v lanskem letu prosilo za elektronski potni list. In eh, spremljamo tudi prizadevanja v drugih državah, članicah, podpiramo portugalsko govoreče afriške države in jim pomagamo, da bi okrepile prizadevanja za zagotavljanje varnosti za lastne državljane. Mislim, da bi ta projekt lahko utemeljili oziroma prenesli na celoten kontinent, kajti zdi se, da so tehnični temelji dobri. V Evropski uniji ugotavljamo, da bo treba premostiti še kar nekaj ovir, preden bi lahko na ravni Evropske unije sprejeli enotne ukrepe. Do tedaj bodo v državah članicah vzpostavljeni različni nacionalni sistemi in tu je treba ukrepati. Komisar je dejal, da ne moremo stati križem rok. Treba je ukrepati. Res je treba okrepiti kontrolo na mejah, kajti ogrožene so naše meje, tako na kopnem kot na morju in v zraku. Trenutne kontrole sicer so na voljo, vendar niso, na, niso dovolj dobre. Ne moremo namreč ustrezno preverjati preko rečitve dovoljenega bivanja. Prav tako se lahko vizumi kupijo za kaznive namene. Ampak tu se ne soočamo s tehnološkimi izzivi. Zdi se, da sedaj um, preval, prevaljujemo krivdo na tehnike in saj to je razbrati pogosto iz razprav v tem parlamentu, tako da bi radi, da vnesemo nekoliko več jasnosti v te razprave. Opra, opisane so že bile tehnične težave in treba bo razmisliti o tem, kako najti kompromis. Glede tega, Naj povem, da se mi porajo nekateri dvomi. Sprašujem se, mar ne bi bilo možno sprejeti poenostavljenega sistema, zelo poenostavljenega sistema, ki bi, bila, ki bi bil pravzaprav osnova, platforma za sodelovanje med tistimi državami članicami, ki že imajo sistem stopa in izstopa in tistimi državami, ki si želijo upeljati to vrstni sistem. Podobno kot sistemih SIS in VIS bi lahko v okviru te platforme izmenjevali podatke, ki se že tako zbirajo na podlagi obstoječih mehanizmov. To je torej prvo vprašanje, na katerega lahko morda odgovori gospod Rosenborg. Potem drugo vprašanje se je, je naslovljeno na gospoda Butarelija. Ali bi lahko sprejeli zaščitne ukrepe, ki bi veljali kot minimalna zahteva za vse nas? V novi uredbi bi torej samo okrepili že obstoječ um, kontekst. Zanima me, ali bi lahko to potrdili. Države članice bi dotedaj lahko sprejemale bilateralne dogovore, tako da bi preprečili to dolgo obdobje čakanja na nov sistem. Treba je namreč um, jemati terorizem kot resno grožnjo. Portugalska se je že izrekla za ustrezne ukrepe v boju proti terorizmu in eh, v prihodnih dnevih bomo še ukrepili naše prizadevanje za boj proti džihadistom. Hvala za ta vprašanja. Vsi si jih moramo zastavljati in res me zanima, kakšen bo odgovor strani naših eh, govorcev. Ali bo torej ta novi svežen prinesel več, ko gre za varnost? Ali bo prišlo do koristi z vidika varnosti za evropske državljane? ali bo to območje svobode, prostega gibanja, varnosti in pravice. In to je tudi vprašanje ne le za vas v dvorani, temveč tudi za naše govorce in res se že veselim na vaše odzive. Sedaj pa dajem besedo mm, članu parlamenta iz Črne Gore, gospodu Gencijo Nimbergu. Prosim, beseda je vaša in prosim vas vse, da se držite dveh minut za govor. Prosim. Chair. Hvala, predsedujoča. Spoštovane dame in gospodje, številke glede letnega vstopa v Evropsko unijo strani državljanov Evropske unije in tretjih državljanov so me navdahnile. Ta številka je bila približno 600 milijonov, ko gre za vstop in izstop pravno vprašanje oziroma pravna podlaga glede hrambe takšnega obsega podatkov predstavlja resen uh, pomislek. In čeprav razumem gospoda Mutarelja, že obstaja pravni okvir. Če državljani ali državljani tretjih držav pridajo v Evropsko unijo, potem lahko uporabimo njihove podatke. To vprašanje zastavljam zato, ker države Zahodnega Balkana, predvsem Črna Gora, nismo tretje države ali smo. Kako je s tem? Vsi smo podpisali sporazume za Evropsko unijo. In opozoril bi vas rad na to, da moja država, Črna Gora, če si bo gledamo 20 oziroma 100 km na zahod ali vzhod, pridemo do Evropske unije, do Grčije, Italije ali Hrvaške. Tako da razprava bi, ki jo izpostavljam, bi se morda sicer morala voditi tudi v okviru prvega panela. Gre torej za vprašanje, mar ne bi bilo dobro držav Zahodnega Balkana bolje vključiti v ta svežen za pametne meje. Hvala, sedaj pa gospa Winberg iz Švedske, prosim. Eh, Hvala, predsedujoča. Pametne meje. Ta zamisel se sliši zelo pametno in dobro prejmete pač zlati vizum za vstop v Evropsko unijo. Ampak eh, v končni fazi se je treba vprašati, ali je to pravi način za reševanje zadev. Mislim, da revni ne bodo obrali te poti. Tisti dobro izobraž izobraženi bodo obrali to pot. Treba je upoštevati tudi teroristična gibanja, tako da ko gre za potnike, se je treba vprašati, kaj bomo preverjali, namen potovanja, njihovo predvideno pot, namembni kraj. Zanima me, ali obstaja dogovor glede elementov, ki se pregledujejo. Teroristi namreč najdejo razno razne načine, da pridejo v Evropsko unijo. Torej obstaja veliko več drugih načinov za infiltracijo v Evropsko unijo, ne samo zlati vizum. Najprej je treba zagotoviti varne meje v Evropski uniji in šele na to razmišljati o pametnih mejah. Mislim, da si moramo v Evropski uniji najprej pogledati sisteme, ki že obstajajo. Vidimo, naprimer, da Eurodac ne deluje. Poglejte si samo Frontex. Kaj počne Frontex? So nadomestili operacijo Mare Nostrum? Mislim, da mora torej Evropska unija preučiti sisteme, ki jih že ima. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa dajem besedo gospodu Selamu Dingu iz Turčije, članu turškega parlamenta. Prosim. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. v demokraciji sta varnost in eh, svoboda uravnotežena. Če tega ravnotežja ni, potem ne moremo več govoriti o demokraciji. Kar se tiče svežnja ukrepov za pametne meje, moramo to ravnoteže zagotoviti. Zagotoviti moramo tako svobodo, svoboščine na eni strani in varnost na drugi strani. kar se tiče kratkoročnih vizumov, že obstaja podatkovna baza za to. Od leta 2014 naprej lahko tudi Turčija uporablja ta sistem. Zaprositi je treba za vizum, priložiti fotografijo, prsni otis in na ta način zagotovimo, da visoko raven varnosti. Ko so informacije v sistem unešene napačno, lahko te spremenimo, tako da uložimo prošnjo pri zadevni državi. Na ta način lahko izboljšamo varnost na mejah. sodelovanje pri eh, izmenjavi teh podatkov torej ni problematično. Kar se tiče sporazumov o, po, eh, o vračanju in o vizumski politiki, o sporazumih med Evropsko unijo in drugimi državami, naprimer Turčijo, je to brez dvoma nekaj, kar je treba upoštevati. Turčija je namreč že izpolnila zahteve, ki jih je dobila. Zakonodaja je bila spremenjena. Zagotovili smo tudi ustrezen sistem za izvajanje brezvizumske politike in sicer v zadnjih eh, treh in pol letih. Želimo pa, da Evropska unija prizna ta naš trud. Eh, Hvala, sedaj pa dajem besedo kolegu iz Hrvaške. Gospod Nenan Stazik je, namestnik, eh, je podpredsednik Hrvaškega parlamenta, prosim. Hrvatska nije dio Schengena eh, i ne... Hrvaška ni del Schengena, upamo, da bomo čim prej to postali, ampak to ni tema. Pri uvajanju novega sistema je najpomembnejše vprašanje ravnovesja med zaščito kolektivne varnosti po eni strani in zaščito osebnih podatkov po drugi strani. Tu se pogovarjamo o 200 milijonih državljanov tretjih držav. Lahko bi se zgodilo, da bi s tem sistemom odvrnili te državljane, da bi prihajali v EU. Namreč državljanom ni všeč, da jim jemljajo biometrične podatke, ne glede na to, koliko jim obljubljamo, da jih bodo hranili le šest mesecev. Lahko pa razumemo nezaupanje in možnost, da bi bili ti podatki nekoč zlorabljeni. Torej ta sistem lahko izzove strah in če bo zaradi tega to pomenilo, da bomo odvrnili potencijalne teroriste, je to dobro. Če pa bi odvrnili morebitne turiste, je to slabo. Ali obstajajo ocene, kako bi se to lahko odrazilo na turistično panogo? Kako bi to lahko vplivalo na ta vidik, ki je zelo pomemben za mnoge države članice EU. Hvala. Now, um... Najlepša hvala. Sedaj pa naj besedo dam gospodu Diasu Demeri, ki je eden izmed naših poročevalcev. Prosim. Hvala, predsedajoča. Najprej naj podam par splošnih pripomp najprej. Ni obveznosti, da bi vsi vedeli vse o veliko zadevah. Sam nisem dobro podučen in sem se pripravljen kaj novega naučiti. To velja tudi za razprave danes podpovdan. Pravila namreč še niso vzpostavljena. Trenutno pravzaprav ugibamo o pravilih, ki še niso sprejeta. Gre za pravila, ki bodo spremenjena, kot smo slišali. Zaščita podatkov je del primarne zakonodaje. Juan Fernando, tu gre res za primarno zakonodajo. In kakršnakoli uredba ali direktiva, ki jo sprejmemo, mora biti podrejena primarni zakonodaji. Tako da oblikujmo zakonodajo na podlagi vseh potrebnih eh, informacij in na podlagi mm, dragocenih prispevkov nacionalnih parlamentov. V zakonodajnem postopku moramo neutralizirati karkoli, kar bi lahko posegalo v prvotno zakonodajo, ki se nanaša na zaščito podatkov. To je torej točka A, ki sem jo želel izpostaviti sedaj točka B. Gospod Rosenburg. Res bi se vam rad zahvalil. Ob večjih priložnostih sva že spregovorila in eh, vedno ste se pripravljeni pogovoriti. Povedali ste nam vse, kar najdemo v tehničnem poročilu in predstavili ste različne možnosti. To odraža tudi tisto, kar sem sam omenil prej. To so torej poti, za katere se lahko odločimo za deset prst, prstnih odtisov, štiri prstne odtise ali pa za posnetke obrazov ali pač ne. Tako da najlepša hvala za obrazložitve. Zadnjič, ko smo spregovorili z vami, je bila zraven tudi kolegica Tanja. To je bilo pred dvema letoma. Zelo ambiciozni ste bili glede razvoja pilotnega proje, projekta. In Govora je bilo tudi o zaščiti podatkov, o prvotni zakonodaji. To ne bi upoštevali tudi v testni fazi in pri pilotnem projektu. Z gospodom Butareljem pa nisem pogosto spregovoril, ne zato, ker ne bi bil na voljo, ampak zato, ker nam je preprosto primankovalo časa. In uh, nagovoril sem ga, glede zaščite podatkov je glavni na tem področju in nedavno je prejel ta mandat, um, se pa že dlje časa vdejstvuje na tem področju. In dejali ste, da bodo nacionalni varuhi skupaj z Euliza v tesni fazi preverjali različna orodja. Na to pa bo razprava o potencijalni hipotezi o tem, ali bodo nacionalni organi pregona imeli dostop do tovrstnih podatkov v okviru novega svežnja. In tu ste vi spregovorili o diferencirani uporabi in uporabili ste izraz, ki mi je zelo všeč, sorazmernost. Tako da prosim, da osvetlite ta dva vidika v primeru, da bi organi pregona imeli dostop do teh eh, sistemov. Toliko z moje strani, najlepša hvala vsem. In eh, res lepo je videti predsedujočo na glavnem stolčku za omizjem. Uh, Hvala za pripombe. Seveda bomo še imeli priložnosti za razpravo o teh vprašanjih eh, na sprejemu, ki bo sledil tej seji. Predtem pa dajmo priložnost vse govorcem, da se odzovejo na prepombe. Sama bom imela sedaj neprijetno vlogo in vas prosila, da se omenite na tri minute. Gospod Rosenburg, prosim. Uh, Najlepša hvala. Naj najprej začnem z vašim vprašanjem. Ali bo sistem unesel varnost? Bo prinesel varnost za evropske državljane? In to je povezano tudi z vprašanjem, ali res potrebujemo bolj varne meje in ne toliko pametne meje. Novi sistem bo seveda zasnovan tako, da bodo, var, da bodo pametne meje se bolj prinesle tudi več varnosti, tako da ta dva pojma se ne izključujeta. Kot je komisija razložila, ko mejna policija preverja potnike na zunanji meji, mora preveriti različne elemente. Treba je preveriti potovalne dokumente, Treba je ugotoviti, ali so avtentični, ali pripadajo določeni osebi in ali mora imeti določena oseba vizum, ali so podatki v vizumskem sistemu korektni in ali lahko ta oseba vstopi v Evropsko unijo. Treba je preveriti opozorila v sistemu viz in treba je poprašati tudi o namenu obiska skupaj s pogojem da ta oseba um, ni prekoročila dovoljenega obdobja bivanja, ko je nazadnjič obiskala šengensko območje. In vse to mora preveriti mejna policija. To je dokaj težavno in vemo, da to niti ni vedno možno, glede na časovne omejitve in tudi druge dejavnike, naprimer primankljaj človeških virov. O tem bomo izvedeli v prihodnosti še več. Gre torej za vprašanje, kako uradnikom na mejah um, olajšati delo in zato potrebujemo tehnologijo. In naj povem, da gre pri pametnih mejah za več kot statistični sistem. Seveda bomo potrebovali statistiko, bo pa ta sistem olajšal delo eh, za carinike v skladu s šengenskim zakonikom. To je moja prva pripomba. Sedaj pa naj se odzovem na vprašanje, ali bi lahko predvideli nekoliko manjš eh, obseg sodelovanja, torej neko platformo za države, ki že imajo sistem vstopa in izstopa. To ni zamisel komisije. Komisija si želi svežnja za pametne meje, ki bo prinesel obsežen sistem, ki bo morda nekoliko cenejši in zmanjšal upravno breme za veleposlaništva in uh, uradnike na mejah. To naj bi bil enostavnejši, hitrejši in cenejši sistem, tako da naj bi bil naš novi predlog uh, še bolj pameten kot tisti, ki smo ga predstavili parlamentu leta 2013. Še vedno naj bi torej to temeljilo na šengenskem sistemu, vendar naj bi ta sistem bil veliko bolj učinkovit in enostaven. Tudi učinek na turizem bi moral biti pozitiven, če se odzovem na nadaljno vprašanje. Morali bi omogočati enostavnejši dostop. In naj se dotaknem še vprašanj gospoda Koelja glede hrambe podatkov. Res je, pet let za organe odkrivanja in preiskovanja, to je tako rekoč podaljšano ob, obdobje. Kajti tudi v sistemu VIS imamo podaljšano obdobje hranjenja podatkov petih let. Eurodak pa predvideva še več kot pet let, ampak za ta sistem je študija dejala, da bi bilo pet let idealno obdobje, če bi omogočili dostop tudi organom pregona. Poleg tega pa so tudi še drugi razlogi za podaljšanje hrambe podatkov po vnosu v sistem. Tu gre za enostavnost in za učinkovitost pri izvajanju kontrole na meji. Če nimamo podatkov o potniku na meji, potem se mora ta potnik ponovno upisati vsakič, ko znova pride pred mejo Evropske unije. Hramba to vrstnih podatkov je torej lahko tudi v korist posameznikov. To lahko privede do hitrejšega prehoda meje. Prav tako to pomaga uradnikom na mejah. Tako da tu ne gre samo za vidike pregona, ampak tudi za koristi državljanov. Vem sicer, da bom morda govoril več kot tri minute, ampak prosim, dovolite mi še par pripomp. Glede prstnih odtisov je študija jasna. Ne potrebujemo nujno deset prstnih odtisov, tako da mislim, da v novem predlogu ne bomo več zahtevali deset prstnih odtisov. Študija je dejala, da kombinacija posnetka in štirih prstnih odtisov zagotavlja enako stopnjo varnosti kot deset prstnih odtisov. Poleg tega je ta sistem hitrejši in ga lahko lažje uporabljamo, predvsem na kopanskih mejah m, mm, nekoliko večjo raven napak in nekoliko manj varen sistem pa bi imeli, če bi zagotovili še manjše število prstnih odtisov ali pa samo prepoznavanje prek posnetka obraza. Poleg tega naj se odzovem še na zadnje pripombe, dejali ste, da smo pogosto v stiku z vami in tako bo tudi v prihodnosti. Ne želimo si presenečen v letu 2020. 16. Radi bi našli rešitve, ki bodo sprejemljive za vse in zaradi tega se smo veseli rezultatov tehnične študije in smo veseli tudi, da se izvaja pilotna študija. In če dovolite, res še čisto zadnja pripomba, ki se bolj na široko dotika zaščite podatkov. Sorazmernost in nujnost, to sta dva elementa, ki jih je omenil gospod Butareli in prosim, zaupajte, da ste to tudi glavni načeli za komisijo. To ste bili načeli, ki smo jih eh, upoštevali pri predložitvi predloga leta 2013 in jih bomo upoštevali tudi v nadaljevanju. Ob več priložnostih smo pozvali države članice, da spregovorimo skupaj z njimi in jim pokažemo, da je dostop za organe pregona nujno potreben. Radi bi tudi, da se razume, kaj se odvija v okviru sistema VIS in eh, pri nacionalnih sistemih, ko gre za dostop eh, do podatkov strani organov pregona. Ta dva sistema to namreč že omogočata. Komisija je dejala, da je še vedno prepričana, da je dostop do podatkov strani organov pregona res nujnega pomena pri tem svežnju. Hvala, sedaj pa dajem besedo gospodu Butareliju. Hvala. Samo par sekund imam za vseh sedem vprašanj, ki sem jih prejel. Najprej um, za vprašanje polskega člana parlamenta. Fleksibilnost in uh, odprtost, usmerjenost v prihodnost. Tu naj odgovorim, da hramba podatkov ni v nasprotju s to vrstno fleksibilnostjo, če imamo dovolj jasnosti ključnih pravil igre namreč ne moremo spreminjati v posamezni državi članici, tako da je s tem povezano tudi vprašanje pravičnosti do oseb, glede katerih se zbirajo podatki. Potem gospod Lopez Aguilar, spraševali ste o osveščenosti, o tem, kako široko razširjena je kultura zaščite podatkov. To vprašanje je še odprto in obstaja trend podcenjevanja preverbe nujnosti. To je predvsem trend strani organov eh, pregona, ki ustrajajo samo pri tehničnih eh, vidikih, pri podrobnostih. Ko razmišljamo o dodani vrednosti novega sistema, naj povem, da bo nov sistem za vstop in stop eh, organom za nadzor migracij omogočil dodatna orodja za nadzor. Sprašujete tudi po varstvu osebnih podatkov in prosim, da sodbe sodišča ne jemljete mm, samo kot um, predlog. Tu gre za pravne obveznosti. Radi bi vam samo pomagali pri oceni potrebnosti v primeru, da upravičenost ni jasna, bo seveda tudi sama ocena uporabe vprašljiva. In gospod Krimi, popolnoma se strinjam z vašimi pripombami. Občutek sem imel, da ste brali mnenje, ki ga je moja institucija sprejela 2013. In ravno to je bilo vprašanje, ki smo ga mi izpostavili, ko gre za široke scheme nadzora meja in ko gre za kratkoročno bivanje v Evropski uniji na podlagi vizumov, ko gre za tiste državljane, ki niso potencijalni osumljenci, je treba upoštevati širši scenarij. In zdi se, da je prejšnji scenarij, kot je sicer dejal gospod Demera, še čakamo na novi predlog, ampak lahko si pogledamo trenutnega. Kakšne so posledice za tiste, ki prekoračijo bivanje? Ena izmed možnosti je zavrnitev bivanja. Prek identifikacije osebe, ki je prikoračila bivanje, lahko pospešimo njihovo vračanje. Spoštevali ste tudi po posledicah v primeru prisilnega vračanja. Tako da bi morali v novi politiki razmisliti tudi o teh vidikih, ki jih tren, ni v trenutnem predlogu. Komisija je sedaj um, obljubila, da bo razširila predlog za pametne meje tudi z vidika zaščite podatkov, tako da bomo spremljali tudi to. Potem portugalski kolega je spraševal o zakonodaji. Tu gre res za primarno zakonodajo in brez dvoma bomo to tudi upoštevali. Glede vprašanj iz Črne gore pa ne moramo razločevati na podlagi nacionalnosti, tako da tu gre za pristop do vseh tretjih držav, kvazi tretjih držav in dejanskih tretjih držav. Potem glede vašega sistema, glede dodatnih zahtev v pravnem okviru, glede zaprosil, glede dodatnih informacij informacij. In glede švedskega vprašanja, ali bi pametne meje morale pomeniti tudi bolj inteligentne sisteme. Tu naj povem, da z vsebinskega vidika ni nikakršnih implikacij glede tega, kaj počnejo tisti, ki prekoračijo določeno obdobje bivanja. Tu gre samo za sistem vnosa opozorila ali vnosa brez opozorila. Tako da to ne posega v vaše odločitve glede sistema. In še zadnje pripombe Lopez gospoda Diaza de Mere. Šele sedaj razmišljamo o pravnih vidikih, ko izvajamo pilotni projekt. EU Lisa nam je dejala, da želi obravnavati samo anonimne informacije in sedaj preverjamo, ali je res tako. V pilotnem projektu mislim, da ne predvidevamo ločenega dostopa strani organov pregona. Hvala, sedaj je gospod Garkov in še enkrat najlepša hvala, da boste spoštovali tri minute. Hvala. Hvala, gospod predsedujoča. Jaz imam več sreče, ker sem dobil uh, manj vprašanj, bo pa verjetno zadeva predvsej obratna, ko bomo dobili v roke rezultate pilotnega projekta. Spregovoril bi rad torej o pilotnem projektu in o rezultatih, ki jih pričakujemo. Pilotni projekt je oblikovan tako, kot so se eh, odločile države članice v sklopu razvoja predloga o pametnih mejah. Držati smo se morali nekaterih časovnih rokov, in ravno sredi tega moram povdariti, da v pilotnem projektu najdemo več elementov, ki ta projekt delajo primerljivega s celotnim scenarijem v Evropski uniji. Pripričan sem, da bodo rezultati pilotnega projekta reprezentativni in da bodo pomagali tudi pri vašem sprejemanju zakonodaje. Agencija tesno sodeluje z državami članicami, ki že imajo podobne pobude ali pa jih bodo imeli v prihodnosti, naprimer Finska in Nemčija. V naslednjih mesecih se, se bomo lahko uh, v to poglobili in izmenjali nekatere informacije, tako da bo pilotni projekt bolje deloval. A bodo pametne meje zagotovile, ve, zagotovile večjo mero varnosti? No, po mojem potencial za to imajo. Sveda pa je vse odvisno od naših pametnih odločitev v naslednjih mesecih. Vse to ni povezano zgolj s tehnologijo, samo arhitekturo sistema, ampak z našimi odločitvami v prihodnosti in preteklosti. Tehnična orodja bomo uporabljali zgolj zato, ker so ta uporabna za določene cilje, ki smo se jih zastavili in tukaj gremo onkraj eh, tehnične narave sistema. In z tega vidika mislim, da lahko pametne meje zagotovijo več varnosti v Evropi. Obene pa je treba zagotoviti seveda, da uspeh takšnih pobud merimo v stopni percepcije, ki jo dobijo tako državljani Evropske unije, kot tudi tretji, eh, državljani tretjih držav. Hvala. Zahvalila bi se rada vsem govornikom za prispevke in upam, da se s tem strinjate tudi vsi v dvorani. Hvala tudi tolmačem, da ste nadaljevali svojim delom tudi po uradnem koncu seje. Hvala odboru Libe, hvala sekretarjatu, komisiji, hvala za vaše sodelovanje poslanci in poslanke nacionalnih parlamentov, vsi bi si seveda želeli še več časa raz, za razpravo in ravno zato vas sedaj vabim, da nadaljujemo z našimi pogovori na neformalni ravni zunaj te dvorane. Jutri pa se bomo ponovno srečali v tej isti dvorani ob 9. uri zjutraj. Hvala in lep večer.